Good afternoon, uh, everybody, welcome. Lepo pozdravljeni na popodanskem zasedanju. Gre za našo predstavitev, torej po refitu. Boljše izvrševanje posodobitev pravil EU o varstvu potrošnikov je naslov te predstavitve. opravili bomo razpravo med politiki, strokovnjaki in zainteresiranimi strani glede predloga komisije o boljšem izvrševanju in pa o posodobitvi uh, pravil za potrošniško zakonodajo in pa varstvo potrošnikov. Imamo tudi direktive na tem področju. Vse to je del širšega svežnja za potrošnike. Uh, aprila 2018 je komisija predlagala ta svežen. Gre za direktivo za pravice potrošnikov, potem nepoštene trgovinske prakse, tudi to je direktiva, potem um, nepošteni pogoji pri pogodbah in pa še direktiva o cenah. Mislim, da bomo vsem tem govorili, naprimer ponovno uravnoteževanje pravic, ko gre za eh, pokritje brezplačnih digitalnih storitev, potem naprej še transparentnost za spletne storitve, potem dvojna kakovost proizvodov, potem naprej vključitev sankcij v vse te štiri direktive in pa še regulativne možnosti za države članice, ko gre za nekatere tipe prodaje od vrat do vrat. Lepo pozdravljeni naši štiri strokovnjaki. Ta predstavitev je zelo pomembna, tako da bomo lahko posodobili in pa bolje izvajali trenutne direktive za varstvo potrošnikov in pa potrošniško zakladajo. Eh, gospod poročevalec eh, ga še ni, bo pozdravljeni dobil besedo, ampak Torej najprej panelisti. Imamo štiri strokovnjake med nami. Vas pozdravljam med nami. Hvala lepa, da ste prišli. Torej, vsi boste dobili besedo za uvodne besede po deset minut. Doktorica Verena Klapštajn je prva na vrsti za vsega. Univerze Passau. Prosim, beseda je vaša. Um, Hvala lepa, gospa predsednica. Bom kar prešla na prvo prosovnico. Tukaj gre za tri glavne argumente, torej pravica do umika. Kakšne so tukaj rešitve? No, težava je v tem, da tukaj sploh nisem našla podatkov, da problem sploh obstaja, zato sem tudi težko našla rešitve. Torej, še nekaj, če se bodo vnesle te spremembe, potem se tukaj lahko postaje neskriženje interesa med eh, potrošnjega podjetja in potem um, na koncu um, še zaključki. Torej, rešitev um, za problem, ki ga ni velik del tistih, ki so odgovarjali, uh, je dejalo, da se soočajo z nesorazmerjem bremeni. Ne vem, pravijo, gledajte, če želite kaj spremeniti, morate ukrepati, ampak če si pogledamo ti dve vprašanji, C1B in pa 1C, iz posvetovanja z panelom MSP, tukaj vidite, da podatki ne kažejo te težave. Uh, torej v zadnjih dveh letih. Um, ali se je vaše podjetje soočalo z nesrazmernimi bremeni zaradi te pravice domika ali pa zaradi zgodnih povračil stroškov? Kot prvo, njih veliko odgovorilo, ampak kot tih, ki so. Um, 52 odstotkov so reklo, nikoli, nikoli nismo imeli takšnih težav, takšnega bremena. In samo 5 um, ali pa 4 odstotke je rekla, da pogosto tukaj so imeli štiri različne odgovore, torej redko ali pa včasih sta bili druga dva odgovora, um, torej en je blizu um, pogosto, en je blizu nikoli. Torej ne vem čisto točno, no, koliko čas, koliko pogosto bi rekli nekateri včasih ali pa redko, ampak gledajte, če date skupaj to, pride do 54 odstotkov. Ampak, če pa tudi um, redko date zdravo, nekoli potem povedete, da je v bistvu problem večji, kot pa se najprej zdi. Torej, kaj pomeni, če se nekaj zgodi uh, redko ali pa samo včasih? No, vse to je zelo subjektivna ocena. In vedno treba poštivati vse transakcije, ki se zgodijo. Torej, kako se to gleda kvantitativno, to je eno, potem tudi kvalitativno. Uh, naprimer, da rečeš, ok, to moram postaviti v sorazmerje z letnimi dobički. In potem na koncu dobimo še eno vprašanje, ki je bilo zastavljeno. In sicer, ali ste zaradi tega problema izgubili sredstva, denar? Torej, zaradi te pravice do meka eh, smo izgubili 2200 eh, evrov in zaradi teh pravil um, o zgodnem poročilu pa okoli 1200 evrov v poprečju. In potem je to treba tudi postaviti v srazmere z letnimi dobički. In še nekaj. Um, seveda se te lahko, številke lahko poveča, ampak na obeh straneh. Torej, um, nesrazmerno breme se poveča. Včasih potem to lahko pošilja nazaj, uh, ampak to potem seveda tudi vpliva na dobiček. Potem tretja zadeva. Tukaj treba pogledati, kaj pomeni nesorazmerno ali pa nepotrebno. Tudi to je zelo subjektivna lestvica, ocena. Torej, kaj je nesorazmerno glede na kaj, kaj je potrebno ali pa nepotrebno glede na kaj. Potem naprej. Potem naprej. um, koliko izgub so imele določene trgovine, torej če se blago vrne, potem naprej. Tudi pravice potrošnikov se vključijo v širšo sliko, torej vse to se upošteva in potem še sledna točka. Pravno ukrepanje tukaj ni nujno, vse po mojem mnenju. potem kaj je redko in pa kaj je včasih. Tudi to je seveda subjektivna cena. Vsakdo si nekaj druga predstavlja potem. Potem vprašanje 148. Torej, ali se drgovci soočajo z pretiranim nesrazmernim premenom zaradi teh zahtev, ko gre za pravice domika. Podatki pravno kažejo to, kar vidite v zadnji vrstici. 58 oziroma 57 odstotkov Eh, ljudi se sploh ne zaveda, da je to problem. Torej, v bistvu sploh ni težave za ta spletna podjetja, ki so odgovarjala na ta vprašanja. Če je to tako, potem breme že ne bo biti tako zelo veliko. Naslednja prosovnica, lepo prosim. Potem naprej. Poglejmo se drugi argument. Konflikt interesov. Torej, nekdo, ki ima pravico do umika, ali je to oseba, ki je imela interes v to, da je bila transakcija uspešna? In še, ali ima ta oseba dostop do sredstva in blaga in ali ima tudi možnost do očkodnine glede na nemško ali pa evropsko zakonodajo? Torej, na skrižnem interesu. Tukaj vidite, Ja, ta prosovnica. Ja. In potem še naslednja. Torej, kaj treba dokazati? Torej, eh, to, kar izgubi ekspost nakladno, eh, tukaj imamo pravico do omika. Glede, tukaj ni čisto jasno, kdaj se blago nepravilno uporabi, neustrezno uporabi. Eh, stranke ne vedo čisto točno, ehm, do katere mere lahko uporabijo proizvod te naprej poročila, eh, pravice do poročila. To ne bo veljalo samo za blago, ki je bilo neustrezno preizkušeno, ampak tudi za druge tipe blaga in še nekaj um, pravila za zgodnjo povračilo. Tukaj smo tudi poštevali um, nemško potrošniško zakladajo, tukaj se ščiti uh, trgovca in potrošnika, tako da se pride do pravične zmenjave blaga. če se torej zamenja to pravilo glede zgodnega poziranja poročila, potem niso na voljo vse možnosti, da nekdo reče, gledajte, sam bi imel rad um, situacijo, ki je ekvivalentna temu drugemu položaju. Trgovec se lahko potem sam odloči, kaj bo storil z denarjem ali pa z blagom. Torej, ta zadnja sprememba ne zmanjšuje varstva potrošnikov, ampak se pa breme um, spremeni, dokazno breme, kajti sedaj v bistvu trgovec tudi lahko vloži pritožbo oziroma <clears throat> tožbo na sodišču. Potem naprej, to je treba dodatno teoretično preveriti. Na koncu sicer ponovadi potrošnik mora prevzeti vse te uh, dodatna uh, sredstva in pa ceno. Ampak tukaj je lahko problem v tem, da je bilo embalirano na začetku neustrezno in to je potem uh, lahko odvisno od trgovca ali pa ne. Skratka, tukaj vidite več interesov skupaj. Potem se trgovec lahko na koncu odloči, gledajte, to bi lahko bilo uporabljeno ali pa tudi ne. Predsedujoča prekinja, um, ehm, kaj ti, uh, eh, torej prosim, da govorite počasneje, kaj ti tomači vam um, ne moramo slediti. Včasih je težko videti, kje je okvara, kje je pomakljivo, zato je težko preveriti, ali je bilo blago neustrezno uporabljeno ali pa ne, ali bo ustrezno ali neustrezno preizkušeno ali ne. Torej, včasih je nemogoče dokazati to okvaro um, in to je potem problem za uveljavitev poročila stroškov. celotna situacija potem lahko nasplošno slabo vpliva na spletno prodajo zaradi nejasnega pravnega okvira. 64 odstotkov ljudi že tako ali tako pravi, da je potrošniška zakonodaja pretirano kompleksna. Zato, kot rečeno, potrebujemo dodatno teoretično analizo, preden se karkoli spremeni. Torej, moji sklepi so naslednji. Ni zadostnih podatkov, zato da sploh potrebujemo spremembe na področju pravice do umika ali pa um, teh pravil za zgodno poplačilo stroškov, kajti spremembe lahko povzročijo še dodatno skriženje interesov. Tako je prišlo do dodatnih uh, problemov in trgovec je bil v bistvu na, bo, na boljšem in še nekaj, kot rečeno že prej, uh, najprej treba stvari še dodatno, trebično preveriti, potem se lahko naše spremembe, če ne, to nima smisla. Hvala. Hvala lepa za ta akademski prispevek. Gospa Pišova. Uh, mnenje držav članic. Torej, trgovinska inšpekcija oziroma inšpekcijska služba Slovaške. Prosim, gospa Pišova. Uh, Hvala, draga predsednica. Spoštovani poslanci in poslanke, sem z Slovaške uh, inšpekcijske službe. Ukvarjamo se torej z spremljanjem trga na področju um, proizvodov, ki niso živela. Uh, eh, prav tako se ukvarjamo z nevarnimi kemičnimi, energetskimi proizvodi, z biološkimi proizvodi, prav tako tudi ščitimo pravice potnikov v zračnem prometu. Naslednja prosovnica. Pravica do omika. Zelo cenimo ta predlog komisije glede posodobitve EU potrošniške zakonodaje, ampak ko gre za pravico do omika, mislimo, da je to omejitev, torej to ni pravi pristop. Pravica do omika je zelo dobro znana pravica med potrošniki, najbolj znana potrošniška pravica na splošno. Samo nekaj potrošnik um, torej blago uporablja več kot pa samo za testiranje. In tukaj uh, se potem tudi uporablja možnost de minimis. Trgovci tega ne uporabljajo zelo pogosto. Mi se pogosto soočamo z težavami ko je okvarjeno blago v pošiljki. In potem je treba rešiti te težave. Bojimo se, na koga bo padlo dokazno breme. Ali bo to padlo na potrošnika, ali bo to enostranska odločitev trgovca, torej da da ta, kar sam reče, da je bil proizvod že uporabljen, preizkušen. Torej, če bi morali potrošniki sami to reševati, potem bo to zelo ogromno časa za njih in to potem tudi vpliva na rezultate. Po našem mnenju bi morali te pravice uh, do umika črtati iz predloga. Potem uh, prodaja uh, torej po domovih. Um, tukaj smo imeli veliko težave glede promocije za to področje potrošništva. Uh, sploh za nadljive potrošnike. Tukaj se soočamo z zelo um, zavajočimi praksami in prav tako ima težave, ker včasih nekateri pridejo na domove um, in nepričakovano in so tudi uh, nepovabljeni gosti. Torej, ti predlogi so bili uh, uveljavljeni v nacionalnih zakonodajah, potem se je število pritožb zmanjšalo in pravice do omika eh, člen 13.1 je bil tukaj glavna sprememba. Potem še nekaj. Imamo tudi priglasitev takšne promocije v skladu z nacionalno zakonodajo. Trgovci morajo poslati odločitev o izvrševanju organu, torej da je prišlo do te promocije potem morajo tudi poslati vse pogodbe in informacije o proizvodu v takšnem primeru. Potem preglednost na spletnem okolju. Podpiramo takšen predlog, no, ampak odgovornost eh, teh spletnih okolij eh, kot posrednikov pa tukaj manjka. Prav tako so prakse glede odgovornosti raznolike vsega po državah članicah. Naprimer, zavajoče trgovinske prakse, primerjava cen in pa odgovornost ali pa ponajno proizvodi. Ehm, tukaj posod so prakse zelo raznolike po državah. Pravica do omika ali pa obvezno samoformirano, te doložbe mora veljati za digitalne storitve, kot tudi za ehm, varstvo osebnih podatkov. potem dvojna kakovost. Uh, lansko leto je bilo veliko govora o tem, mi smo tudi pogosto posredovali. Sploh za uh, eh, srednje evropske države je to pomembna sprememba, kaj ti včasih zagotovi, da torej, se uporablja drugačne sestavine v proizvodu. Mi mislimo, da bi potem tudi morali spremeniti ime samega proizvoda. UCPD je varnostna mreža za takšne primere po našem mnenju. In sprememba UCPD je zelo pomembna, sploh za organe za izvrševanje, sploh za te organe, ki nimajo veliko izkušnje z UCPD. Prav tako menimo, da bi morali biti države članice bolj aktivne, naprimer pri nekaterih projektih in pa pri posredovanju informacij. Želimo videti dobro metodologijo glede dvojnih kakovosti, kajti radi bi dobili nekaj odgovorov na naše vprašanja, uh, ko gre za nekatere tipe nakupovanj. Potem kazni tudi ta predlog podpiramo, kajti kazne mora biti um, preprečevalne in pa um, torej represivne, prav tako mora tudi ljudi odvračati od neustreznih tipov delovanj. Pravi, da so te kazni poenotene, kajti v nekaterih državah so kazni precej drugačne kot pa v drugih državah. Sploh, če primerjamo primer, ne vem, Italijo z drugimi državami članicami. Del kazni bi lahko uporabili tudi potem za prvo uporabo za varstvo potrošnikov, ampak če je to tako, potem potrebujemo čim boljše sodelovanje, torej tudi z ministrstvi za finance. In še zadnja tema. Pritožba. Tudi ta predlog zelo podpiramo. No, ampak nimamo veliko izkušenj s takšnim primeri. Predvidimo pa, da kolektivne pritožbe pri nepoštenih trgovinskih praksah, um, gotovo potrebujemo. Potrebna je takšna možnost, sploh naprimer, kot vidimo Dieselgate eh, ali pa podobne primere z nekaterimi portali. No, ampak pravila za takšna pravna sredstva pa morajo biti zelo jasna. Hvala. Eh, Hvala lepa. Sedaj pa z vidika potrošnikov, gospa Pahl iz Belka, prosim, beseda vaša. Hvala lepa, predsednica, spoštovane poslanke in poslanci, kolegice in kolegi. Hvala lepa, da ste Belk tudi povabili na ta pomemben dogodek danes. Samo da vidim, če tole deluje. Back, please. Back. Uh, no, the other direction. Voilà. So, Takole, hvala lepa. torej predlog za direktivo o posodobitvi in o izvajanju, izvrševanju. To ni revolucija, to, kar je predlagala Evropska komisija. To je prej evolucija, je pa to zelo potreben korak, ki ga moramo storiti. Naj spomnim, zdravstveni pregled, ki se ga je komisija lotila lani, jasno kaže, da imamo dve težavi s potrošniškim pravom, ki običajno dobro deluje in od trgovcev ne zahteva preveč skladnosti. Ni pa dovolj preglednosti, kar se tiče digitalne ekonomije in potem je velik razkorak, kar se tiče izvrševanja in možnosti pritožb. Pri obeh se je komisija lotila teh dveh težav. Naj povem, da se nam zdi, da so te težave za potrošnike že zelo dolgo breme, in želeli bi, da napredujete kar se da hitro. Vemo, da je vaš poročevalec tu zelo ambiciozen. To pozdravljamo. Naslednja prosovnica, hvala. Naj začnem z, izvrš, z izvrševanjem in predlog glede kazni. Običajno ni dovolj kazni. Izvrševanje pri potrošniškem pravu je šipko na splošno. In zelo pozdravljamo predlog komisije, da bi imeli bolj stroge sankcije. Trenutno podjetja, ki kršijo potrošniško pravo, se soočajo s sankcijami, ki so zelo raznolike po državah. Seveda, niso dovolj visoke, da bi odvračale primere, naprimer pravivara z emisijami Volkswagna. Zelo malo organov se je odzvalo, kar se tiče kršitev potrošniškega prava in komercialnih praks. Naj vam podam primer. Nizozemska je uvedla kazen 450 tisoč evrov kazni. To je bila maksimalna kazen, ki so jo lahko naložili in to je seveda veliko niže kot bonus menedžerov Volkswagena, samo toliko, da veste. V tem predlogu torej bi imeli še en dodatek, kar se tiče evropske razsežnosti, kar se tiče velikih kršitev, bi komisija predlagala, da bi imeli štiri odstotke maksimalno kazni, kar se tiče letnega prometa. Zato torej, da bi odvračali in da bi tam, kjer je težko oceniti promet, potem vzeli GDPR kot primer, ko bi maksimalno kazen imeli 4 odstotno kazen prometa globalno gledano ali pa določen znesek 10 milijonov. To bi lahko bil nov dih. Naslednja tema, se prevečujem, malo sem preskočila, za eno moram iti nazaj, pa ne deluje. Aha, takole. Naslednja tema, individualne sredstva, ki jih potrošniki imajo na razpolago. Dan danes potrošniki veliko krat vsega, ne morejo neposredno pridobiti zaradi potrošniškega prava, ker nimajo neposrednih sredstev, ki bi bili usklajeni po EU. Spet primer za pomankanje učinkovitosti direktive o nepoštenih trgovinskih praksah je Volkswagen. Potrošniki z veliko držav niso zmogli sporočiti civilnega postopka, ker je šlo za kršitev določenih določb, niso pa imeli pogodbe neposredne s Volkswagenom, torej niso imeli pravnih sredstev na voljo. Torej, v zelo malo državah članicah, samo v Belgiji in v Združenem kraljestvu, imamo specifična sredstva, vendar pa to bi potrebovali tudi za druge države. Spet predlog komisije je dobrodošel. Komisija predlaga, da bi takoj tako imeli pravico do nadomestila in končanja pogodbe, radi pa bi dodali tudi pravico do znižanja cene točka, ki ni dosledna, če se gledamo predlog, pa je, da bi imeli sredstva za CPD, ne pa za direktivo o pravicah potrošnikov, ker ni sankcij ali sredstev predidenih, če prihaja do kršitve. To bi moralo tudi biti dodano direktivi o potrošniških pravicah. Drugi steber predloga pa govori o preglednosti spletnih platform. Kot vemo, je zelo veliko potrošniških pogodb, ki so sklenjene na teh platformah. Standardi skrbnega pregleda in pridobivanja podatkov za te platforme pa ostajajo nejasni, niso jasno regulirani, tako da potrošniki trenutno so pogosto zmedeni, ko nakupujejo po spletu. Kaj ti ne vedo, od koga kupujejo? Je to platforma, je to trgovec, kdo? Ponudbe, ki jih dobivam, ko iščem, so morda temeljena na plačilih, ki jih trgovci izvajo, da bi izboljšali ponudbo. Je to osebna cena, ki jo dobim, stari pa ne. In kdo je odgovoren, ko gre kaj po zlu? Vse to torej in zdravstveni pregled je pokazal, da to ostaja nejasno za potrošnike. Ko potrošniki nimajo jasnih pravic, to pomeni, da običajno sploh nimajo pravic, da bi jih uveljavljali pozdravljamo torej priloge komisije, ki so jih podali na te teme. Ne bom pa šla v podrobnosti, ker nimam dovolj časa. Vendar pa naj dodam še tole. Kaj mislimo, da manjka, kar se tiče spletne preglednosti, kar nekaj točk. Najprej. Komisija pravi, da bi morali imeti več preglednosti, kar se tiče lestice ponudb. To se strinjamo. Imeti moramo kriterije, ki so razkriti, vendar pa mislimo, da to ni dovolj. Če si pogledamo, kaj je predlagala komisija za platformo za podjetje, to je sporedno s potrošniškim eh, svežnjem, potem vidimo, da obstaja tudi zahteva po ponderiranju kriterijev. To mislimo, da je zelo pomembno. Torej, potrošnik bi rad vedel, ko dobi rezultate iskanja, ali to temelji na mojem prejšnjem obnašanju, nakupovalnem obnašanju, je to lokalizacija in ali ti kriteriji potem prispevajo k lestvici, torej koliko kateri kriterij prispeva. Za podjetje to imamo, za potrošnike pa ne. Ne želimo si, da bi potrošniki bili manj zaščiteni, da bi imeli manj preglednosti kot podjetje. To moramo izboljšati. Prav tako sem že omenila, da bi morali imeti standardna pravna sredstva tudi za direktivo o potrošnikih in za kršitve. Če ni informacij, na primer, podanih, dodatna točka je tudi personalizacija ponudb. Vsi vemo, da v prihodnosti zaradi algoritmov velikih podatkov umetne inteligence, ki bo dovoljevala podjetjem, da veliko bolj ciljno dostopajo do svojih potrošnikov in personalizirajo trgovinsko izkušnjo, če to lepo imenujem, bi bilo najmožno za potrošnike, da vedo, da je to točno taka ponudba personalizirana, osebna, da ne bo do tega dobili vsi, da bo vedel to. In potem končna točka, kar se tiče odgovornosti posrednikov. Kolega, kolegica je o tem ravno kar spregovorila. Predlog bi moral poštevati, kakšna je realnost na trgu. Vemo, da so posredniki veliko krat tisti, ki poženejo največ dobička, ko gre za za posredništvo med platformami in potrošniki Uber in Airbnb. Seveda veliko pridobijo, vendar pa tega ni v potrošniškem pravu, ker so te platforme pogosto take, da ne prevzemajo nikakršne odgovornosti. V odročnih primerih, če ima platforma predominanten položaj, naprimer, da usiljujejo pogoje, določbe, ali zamejo sredstva pristopnim, ki jih potrošniki plačujejo, da bi morali tudi sami prevzemati odgovornost za uspešnost in izvajanje storitve. In tako bi bili potrošniki bolj zaščiteni, če bi imeli neposreden dostop do njih. Potem še zadnja točka, se prevečujem, ne deluje. Hvala lepa. Pravica umika. Pravica umika je najbolj znana evropska potrošniška pravica. To kaže veliko anket, tudi potrošniška tabela. 95 odstotkov potrošnikov meni, da je ta pravica zelo pomembna. Trenutna direktiva o potrošniških pravicah ima neko pošteno ravnovesje. Potrošnik lahko vrne dobrino, dobi vrnen denar, vendar pa, če je proizvod bil uporabljen več, kot je dovoljeno, kar se tiče testiranja v trgovini, naprimer, potem lahko trgovec vrne manj ali pa lahko tudi popolnoma odkloni poplačilo. In to so trenutne razmere. Trgovci torej že sedaj imajo pravico zmanjšati vrčilo, ko potrošnik vrne proizvod. In to je ključ. Seveda potrošniki verjamejo in zaupajo v transakcije, če vedo, da so naredili napako, morajo vedeti, da lahko vrnejo proizvod. Zato menimo, da ni prav, da komisija sedaj predlaga, da bi predvsej umilili to zelo pomembno pravico. Še prav posebno zato, ker kot je naša prva govornica presivno pokazala, ni dokazov za to, prvem poročilu komisije maja 2017 zdravstvenem pregledu je bilo zapisano dobesedno, da ni podatkov, ki kažejo, da bi to pomenilo previsoke stroške za trgovce. Po našem mnenju je nerazložljivo in proti načelom dobre zakonodaje, ki, jo, ki jih eh, ta komisija tako ceni, da tega ne bi naredili. Samo 99 MSP-ov je je bilo poprašanih, samo 17 večjih podjetij in samo 73 potrošnikov. In 1,7 odstotkov je dejalo, da vrnejo časih proizvodnje. Samo to so torej upoštevali. To ni torej otemeljena sprememba in mislim, da je to zelo jasen primer, ko bi prosili Evropski parlament, da enostavno zavrne ta predlog. In potem še zadnja pripomba brez prisojnice. Naj vas spomnim, da podpiramo pravilo, kar se tiče dvojne kakovosti. Dobrin, mislim, da je to dobro pojasnilo. To je pojasnilo. Je pa to potrebno, ker kot je dejala kolegica iz Slovaške, to pomaga izvršitvenim organom, da okrepajo proti zavajajočim praksam, kar se tiče kakovosti proizvodov in njihovega držanja. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Hvala lepa, da ste nam podali torej še nekaj več informacij. Prijedam besedo gospodu Hendriksu, pa bi rada pozdravila skupino obiskovalcev, gospe Gepard 13, študentov in dva učitelja iz gimnazije iz Nemčije, je tukaj in živite v najlepšem, bili ste v najlepšem mestu Flandrije, to lahko samo pozdravim, dobrodošli eh, na našem sestanku. Sedaj pa gospod Hendriks, podali boste perspektivo MSP-o, ste pa direktor za industrijsko politiko in zelanje odnose. Prosim. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Dobro dan. Naj torej povem in spregovorim tudi o našem mnenju o tem predlogu omnibusa komisije. Najprej mislim, da morate vsi vedeti, da je ta svežen o novem dogovoru za potrošnike bil dolga pot nova sledi zdravstvenem pregledu marketinških zakonov, pa tudi sporedni oceni direktive o potrošniških pravicah. Cilj je bil, če sem prav razumel, prepoznati preveč regulativnih bremen, podvajanj in nedoslednosti, ki se lahko pojavijo. V posvetovanjih, ki smo jih postorili s svojimi članskimi organizacijami, pa se strinjamo z izjavo, da je potrošniško pravo je še vedno nekaj, kar zadošča svojemu namenu. Imamo pa nekaj pripomp, še prav posebno, kar se tiče potrebe, da prepoznamo prekomerno regulativno breme podvajanja in nedoslednosti. Nihče se ne more spraševati o potrebi po zaščiti potrošniških pravic. Vseeno pa predlog se skoraj da ekskluzivno ukvarja samo z izvrševanjem in kaznimi glede na zapletenost potrošniškega prava, to je tudi rezultat naših posvetovanj, je tveganje za MSP, ne za Volkswagen ali Ryanair, ki nimajo torej svojih pravnih oddelkov zelo visoko in to moramo jasno izpostaviti. Torej je precejšnje razočarjanje, da komisija ni poštevala naše zahteve, da bi zmanjšali formalnosti in poenostavili pravni red, ne da bi zmanjšali zaščito potrošniške ravni. Komisija sama in predsednik Juncker opravičujete ta predlog tako, da govorita o velikih aferah kršitve potrošniških pravic prek meja, Dieselgate in tudi težave pri rezervacijah eh, z letalskimi družbami. Tako kot je bilo pri geoblokiranju in pri GDPR, bodo ta velika podjetja spet obšla izvajanje. Ne, izvajanje je veliko krat težava za nekatere specifične sektore in ti sektori niso MSPI. Cilj komisije je, da se loti obsežnih kršitev, ki pomeni težava za veliko držav članic, pomeni, da to spet izključuje MSP-je. Torej, te določbe nimajo pravega elementa sorazmernosti. Trgovci, ki čezmerno niso aktivni, morajo vse eno biti tudi postavljeni po to. Tudi to je lahko razširjena kršitev. Drastične sankcije bi lahko preprečile te čezmerne kršitve če bi torej do 4 odstotke prometa eh, jim lahko odzveli in naložili kot kazen. Da pa seveda veliko trgovcev, ki sploh nima namena trgovati čez mejno. To je posledica geoblokiranja in potem decembra 2018 bo to postalo veljavno. Tega nismo upoštevali, ko, smo, ko ste predlagali predlog o geoblokiranju. Vseeno pa delimo pomisleke komisije, da ni zadosti izpolnevanja pravil v EU v določenih sektorjih. Sprašujemo pa se, ali je uvedba usklajenih maksimalnih kazni povezani z letnim prometom podjetij dovolj, da bomo to popravili. Poleg tega lahko imajo podjetja veliko prometa, pa še vseeno negativni dobiček. Raje, kot da nalagamo visoke kazni, bi se morali osredotočati na preventivo, ozaveščati potrošnike o pravicah potem iskati možnosti za reševanje sporov in tako dalje. Ker je to potrebno, bi kazni morali biti sorazmerne in bi jih morali prihraniti za resne in namerne kršitve potrošniških pravic. Pozdravljamo cilj komisije, da se loti velikih kršitev, ki škodujejo državno v veliko državah mislimo, da je vseeno potrebno biti sorazmeren. Manjši akteri na trgu bodo morda imeli večje tveganje za nenamerne kršitve. Na kratko, monetarna sredstva za kršitev potrošnjega prava morajo biti izhod v sili. Glede na kompleksnost potrošnjega prava je tveganje za MSP, ki nimajo svojih pravnih služb, še prav posebno visoko, da zagrešijo nenamerne kršitve. Finančne sankcije so ustrezne le, če je bila kršitev namerna in ali je nekaj, kar se ponavlja. Potem potrebujemo jasno drugačen pristop. Ne gre za prevaro, kot je to v primeru Volkswagna, gre za napake. Kršitve potrošniških pravil se že sankcionirajo v vseh državah članicah. In potrošniška tabela kaže, da je raven kazni nekakšen ni odločilno za pogostost kršitev eksplicitno zavračamo vse tožbe, da se podjetja ne obnašajo zakonito, razen če jim grozijo visoke kazni. Odločne kazni še ne jamčijo boljšega izvajanja, kot komisija tudi sama pokaže svoje ocene vpliva. Kompleksnost pravil je glavni razlog za ne namerno izpolnjevanje pravil in zato je edina rešitev, da investiramo v preventivo, da bolje obveščamo trgovce prek nekaterih potrošniških programov, pilotnega programa, projekta, ki ga sprožuje Evropski parlament skupaj z našimi prijatelji Belkin Eurochambers to teče v tem trenutku. To je torej odličen primer za pot naprej. In potem še zadnja pripomba, kar se tiče sankcij pravem New Dealu za potrošnike, bi morali sprejeti tudi ukrepe, da bodo potrošniki postali bolj odgovorni. To pa manjka. Druga točka, kar se tiče določb pogodb. Tudi tukaj imamo predlagane možnosti za države članice, da omejujejo eh, prodajo vrat do vrat. To ne sme biti kategorizirano kot zavajajoče ali nepošteno samo po sebi. Po premiku, polno sklenemu pravnemu okviru na področju tako imenovanih nelojalnih praks, nepoštenih praks, sedaj komisija hoče nazaj. In to je jasno proti načelu enotnega trga in proti načelu sorazmernosti. Po motu, da moramo stvariti skupni trg veliko zakonodaje, ki je bila prijazna podjetjem, je bilo zavržene, zato da bi imeli v polni meri usklajen pravni pristop. In potem še ena točka, pravica do umika od nakupa. Tukaj pozdravljamo dejstvo, da je komisija upoštevala našo zahtevo po odstraniti dveh specifičnih zavez, kar se tiče trgovcev, glede 40-dnevnega roka za možnost umika to je bilo dokazano nesorazmerno breme. Pozdravljamo poenostavitev za podjetja v tem primeru. Trgovci ne bodo več zavezani sprejemati pravico do omika, če je potrošnik dejansko že uporabljal blago in ne samo eh, poskusil. To je pač zdrava pamet. Dodatno trgovci tudi ne bodo več obvezani, da povrnejo plačilo še pred prijetjem dobrin. Tudi to je zdrav razum. Tisti, ki so proti tema dvema specifičnima bremenoma, enostavno samo branijo zavajoče ravnanje. Potem pa, prepričani smo, da nimamo kakšnih večjih težav glede večjih tržnih platform. Če je jasno, da je tako od trgovec in da verjajo potrošnika prijo za potrošnike, potem je vse skupaj rojeno in tukaj bi lahko šli še dlje. Če je predvideno plačilo ali ne. Torej, ponestavitev, tukaj dana, vendar pa želeli bi si, da poenostavimo tudi pogodbe, ki so bile sklenjene na delovnem mestu ali v zasebnosti, ne samo podjetjih. Tako bi lahko tudi olajšali breme, tukaj gre naprimer za malo prodajo, za podatek spleta. In celoti bi zahteve po informacijah morali biti racionalizirane. En, cel, en katalog bi morali imeti vseh teh zahtev. To bi moralo biti veljavno za pogodbe nadaljavo, za podajo do vrat in te formalne določbe bi morale biti enake tudi tu. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much. And then, um... Hvala lepa. Tako, sedaj pa dam besedo našim poslancem. Lahko zastavljate vprašanja našim panelistom. Najprej dobi besedo Dalton, naš poročevalec. Prosim. A couple of comments as well nekaj pripomp. Hvala lepa vsem strokovnjakom za te informacije. Samo malo ozadja, kaj se dogaja s tem dosjejem, kakšen je časovni razpored. Naslednji teden bom predlagal osnutek poročila in upam, da boste med počitnicami imeli priložnost si ga ogledati. Septembra bo rok za predloge sprememb, upam, da novembra glasovanje v odboru in potem upamo, da da bomo januarja imeli trialoge. To bomo skušali storiti. Tak je načrt. Kar se tiče nekaterih elementov, predsednica, naj se dotaknem nekaj točk. Najprej pravica do umika. Pošten bom. Večino parlamentov za pravilo komisije ne vidim. Mislim, da ni spremljivo, da bi parlament odzel to najbolj znano pravico potrošnikov. Sam si tega ne želim, tudi veliko kolegov tega ne podpira. Tem pa vprašanje, kar se tiče tega, za prvo strokovnjakinjo. Veliko stroškov, številk in tega je bilo. Koliko ljudi pa ne bi kupovalo po spletu, če ne bi imeli pravice do umika? To je klasično vprašanje za manjša podjetja. Velika podjetja seveda imajo svoje znamke, imena, ki jih ščitijo. Za manjše podjetje pa potrebujejo pravico do umika, tako da bodo ljudje sploh želeli še kupovati. Ne vem, ali torej veste, kakšne bi bile posledice, če bi, še, če bi odozeli to pravico umika. In potem ljudje ne bi več plačevali po spletu in kupovali po spletu. Kar se tiče kazni, pa moramo biti nekoliko previdni. Opredelitev je zelo razširjena. Če pravite, da bo to poškodovalo kolektivne interese potrošnjega, je to zelo široko razumljeno, še prav posebno v digitalnem svetu. To je omenil četrti govorec. Vsako digitalno podjetje že po definiciji prodaja 27-terici, tudi če ne načrtujejo zaradi posledic predloga geoblokiranja. Vsako podjetje bi torej potencijalno bilo zajeto to. Je to to, kar si želimo, je to izvedljivo? Prav tako me skrbi, da temeljimo kazni na prometu, to že imamo GDPR, ampak biti moramo previdni, kajti take kazni so po definiciji represivne. Belk pravi, da bi naj to razširili na globalni promet, celo na podjetja, ki imajo zelo nizek promet. Torej, nekdo, ki ima zelo malo prometa in jim zaračunate 10 milijonov, potem seveda ne bodo mogli plačati in bodo šli v stečaj, si res to želimo? To moramo urediti glede kazni. Najpomembnejše pa je, da če kaznujemo podjetja, ker so prizadele potrošnike, bi ta sredstva morali dobiti potrošniki. To sem predlagal že v desejo o homologaciji. Vsakašne kazni, ki bi jih pobrali, bi morali biti na voljo potrošnikom. To moramo imeti tudi tukaj, pri teh kolektivnih tožbah, kajti nobeno predlogov potrošnikom ne da nič. To bodo dobili ljudje, ki domnevno ravnajo v njihovem imenu, ne pa potrošniki sami. To si moramo ogledati. Zanima me mnenje panela glede tega. Potem dvojna kakovost in prodaja od vrat do vrat, to je na določen način povezano. Boj me skrbi, kar se tiče predloga komisije glede integritete skupnega trga še pa posebno prodajo od vrat do vrat, če pravimo, da država članica lahko to prepove zaradi spoštovanja družinskega življenja, javne politike, potem to odpira vrata za zelo veliko drugih nedarifnih uvir, ki jih države članice lahko uvedejo na podlagi družinskega življenja in to ne bi bilo sorazmerno. To smo že veliko slišali v preteklosti, rad bi slišal vaše mnenje o tem. Potem pa še vprašanje, za enega od strokovnjakov glede dvojne kakovosti, ko je bilo rečeno, da ima proizvod drugačno sestavino na različnih trgih in bi to morali potem imenovati drugače. Ali resnično mislite, da Coca-Cola v Belgiji ne sme biti Coca-Cola v Združenem kraljestvu, čeprav imamo tukaj sladkor sladkorne pese, Združeno kraljestvo drugačen sladkor, bi res morali imeti torej drugačno ime in bi lokalne kuse ne spoštovali in bi se morali odreči raznolikosti, pa saj smo vendar združeni v raznolikosti. To bi torej bila je posledica tega, kar pravite. In potem še preglednost. Strinjam se s prilogom komisije, da potrošniki absolutno morajo vedeti, od koga naročajo, še prav posebno prek eh, digitalnih platform. To je zelo pomembno. Vendar pa se sprašujem glede lestvic. Ne vem, zakaj bi imeli drugačno pravila on in offline na spletu in izven spleta, ko ste v trgovini. Vam nišče ne pove, da so dobrine na sredini polic, zato ker jih promovirajo. Zakaj bi pa morali to imeti na spletu? Bomo rekli, da so potrošniki neumni na spletu, ne pa v trgovini. To nima smisla. Prav tako sprašujem še pa posebno pevk, glede njihove zamisli, da pod srednika ne, ne bi bilo. Budimo si jasni, če bi šli po tej poti, bi posredniki bili ravni potrošnika. To so posredniki. Delijo odgovornost in delijo tudi dobiček. Zakaj pa potem ima Amazon posrednike? Zakaj ne bi sam tržil? Zakaj imate podjetja, ki posredujejo? To je bil končni rezultat. In Zame je to nepotrebna razširitev pravil glede platform. In tega tukaj ne počnemo. Skušamo zagotoviti specifične potrošniške pravice. Takole zelo na kratko moj prispevek k razpravi. Me pa veseli, da bomo slišal, kaj bomo dobili kot odgovor. Hvala lepa za ta zanimiva vprašanja. Hvala lepa, sedaj porečevalci v senci, Pascal Arimo, proslim, JLS. Vrzec, nič mešta auch den Hvala lepa, hvala lepa strokovnjakom za zanimive predstavitve glede svežnja omnibusa. To bomo skušali hitro obdelati. Tri vprašanja imam, kar se tiče pravice do umika. Z dr. Verino Klapštajn se strinjam, ko pravi, da težava, ki bi jo naj uredili, pravzaprav ni težava. Kajti v prvih 14 dnevih se težava ne pojavi, če na tržnih terjev dela, da te težave ni, tako da mislim, da se ni potrebno ustvarjati težav samih. Sami. Tu imate prav, ampak vse eno vprašanje. In sicer, kar se tiče vprašanja, kaj storiti, če določen proizvod v prvih 14 dneh v okviru te pravice vrnejo, In mar tudi ona ne meni, da bi v tem primeru proizvod mora najprej priti do trgovca, preden trgovec potem vrne denar. Torej, temeljno načelo. Stranka tudi plača, preden dobi proizvod. Kaj meni v tem? In potem, ali imamo številke, zanesljive podatke o vprašanju, koliko krat vprašanje, stranka dobi sredstva, preden se eh, blagovrne. Ali ni to že kar stana praksa, da se najprej blagovrne, potem pa, ko trgovec dobi to blago, se vrne denar? To je prvo vprašanje. Drugo, za Belk, če sem prav razumel, morda se motim, ste na prosojnici imeli zapisano, da je že sedaj praksa, da trgovci že sedaj imajo pravico znižati ceno pri, v primeru zlorab. Na kateri pravni podlagi se to dogaja, če je tako in kako pogosto se to zgodi v prvih 14 dnevih. Morda imamo zanesljive podatke. In tretje vprašanje, za vse pravzaprav. Prejšnji teden sem si ogledal dajo na CDF, drugem nemškem programu, in pisovano je bilo, da Amazon množično uničuje vračeno blago ker se tega ne da več prodati ali ker Amazon tega ne želi več prodati. Je to spet nekaj, kar se nanaša na zlorabe pri nakupih in če je to stalna praksa, da to, kar se vrne potem, da se to, kar se vrne, ne prodaja več, manj ne bi to morali urediti, da se to ne bi dogajalo? Hvala lepa, to so vprašanje. Hvala, sedaj pa gospod Gebhardt, um, SND. Eh, Hvala lepa. Naj dodam, gospod Arimo, vprašanju, ki ste ga ravno kar zastavili, da podjetja, kot so Amazon in ostali, tiste, ki pravijo, lahko naročite veliko, potem lahko to vrnete, to, če se ne potrebujete. Tako da tukaj je neka določena odgovornost tudi pri podjetjih samih, na kak način oglašujejo. In mislim, da bi morali tudi razmisliti o tem, ali je odgovornost podjetij tudi pri tem. Vendar pa to v bistvu ni to, kar sem želela dodati. To mi je samo padlo na pamet sedaj v tem povezavi s tem. Torej, če podjetje poziva k množičnim nakupom z razlago, da to, če se ne potrebujete, lahko tako ali tako vrnete, potem podjetje že ve, kaj počne. Najprej pa naj povem še nekaj. Dobro, se mi zdi, da je Evropska komisija končno dala predlog glede kolektivnih tožb in to se dotika torej, tudi naših vprašanj. Ponoma napak je, da bi to naj škodovalo predvsem MSP-jem. Če imamo sankcije, če zahtevamo nadomestilo od podjetij, potem šele takrat, ko se pravil ne držijo. Zato, da že sedaj pravimo, da je to nekaj škodljivega za podjetja, potem se pa sprašujem, z katerega vidika pa to sploh spremljamo in z katerega vidika se pogovarjamo. V preteklosti smo imeli nekaj primerov pred nekaj leti je šlo za mobilne telefone in različne melodije za zvonjenje. In veliko ljudi je imelo pogodbe, ki pogodbe smo ni podpisalo, imelo neželjeno pogodbo, ta namen za melodije, različne zvoke in to je bilo včasih 5, 6 evrov pa 11 pa spet pet. To vem, ker je tudi moj mož bil ena od žrtev. In zelo težko je bilo iziti iz tega, ampak seveda zaradi pet evrov še ne boste tožili. Ampak, če milijon državljanov, če imamo pet milijonov takih žrtev, potem je. Yeah to že 5 milijonov evrov na račun drugega podjetja. In če bi tukaj poskrbeli za to, da bi se lahko tega kolektivno lotili in zagotovili pravo, pravično za državljane, bi bilo to zelo pomembno. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se to počne. Ne gre samo za dizel, za škandal pozavi z dizlom, gre za primere, ko se ne splača iti na sodišče, ker gre za manjše vsote, ampak skupna vsota pa je visoka. In to so točno MSP-ji, ki najbolje vedo, da se to lahko zgodi in bodo to razumeli. Potem predvsem mi kar tukaj se strinjam. Z mojo skupino nikakor ne bo možno vsega, pravico do odstopa od nakupa. To pravico, ki jo državni v EU imajo in vemo, da to tudi uporabljajo, postavljati pod vprašanje. To ni možno. Zakaj pa? Spoh nimamo dokazov za to, da bi to naj bilo potrebno. Prav tako tudi ni dokazano, da imamo množično ljudi, da bi torej naj iz tega, kdo kaj pridobil. Zato torej se mi zdi kar močno, ko slišimo tukaj predstavnika, ki pravi, da poslanci in ostali, ki pravijo, da se zazemajo za potrošniške pravice, želijo ščititi zločince. Prosim, da to vzamete nazaj. To je nespremljivo, kar ste dejali na koncu. Tega ne moramo sprejeti in tudi gospa predsednica, ne morem spremljati, da še vedno vabimo take ljudi, ki torej trdijo kaj takega. Tu resnično prosim za to, da se tega strezno lotite. Potem pa torej platforme in lestvica. Mislim, da je to pomembna tema, zelo pomembna tema. Seveda, gospod Dalton, res je. Na policah, v trgovini. je odvisno od podjetja, ki je kakšen proizvod, koliko plačajo za to, ali ste na sredini, če ste spada ali če ste zgoraj. To je res. Ampak imate pregled, ko ste v trgovini kot potrošnik. Na spletu, po drugi strani, in to sem jaz zgodil pred kratkim, sem iskala menu restauracije, edini list. najprej sem bila na pravi domači strani te restauracije. In če to najdem še na tretji strani, pa ne nekaj ni v redu. Tudi tega se je potrebno lotiti, kajti to potem tudi ne pomeni pregleda nad vsem. Gre za to, da moramo potem iti v različne trgovine, da resnično imamo ustrezno primerjavo, če uporabim vašo prispodobo. Zato je to vprašanje lestvic in algoritmov, ki tičijo za temi, zelo pomembno vprašanje, ki se ga je potrebno lotiti. In zato sprašujem še enkrat strokovnjake, kaj menijo o tem, kaj ti to je eno zelo pomembnih vprašanj, ki jih moramo obravnavati. Hvala lepa. Uh, Hvala, zdaj pa gospod. Hvala, gospod predsednik.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 so odzivi danes v glavnem pozitivni. Pravica do vračila je po mojem mnenju dokaj neproblematična, zakonodaja je jasna. In namreč, kadar potrošniki dobro poznajo svoje pravice, jih lahko uresničujejo preprosto po vsej Evropski uniji. Takšne so naprimer pravice potnikov, imamo jasne predpise za nje. In tudi pri teh pravilih za odstop od nakupa eh, bi moralo veljati isto. In glede na to, da govorimo pa tudi o usklajevanju zakonodaje, bi rekel, da upam, da nam bo to skladnost in sorazmernost uspelo ohraniti tudi na drugih področjih. Ne smemo v bistvu odpirati novih brat, vrat paralelno. In kar se pa tiče prodaje na domu. Um, bi mi bilo všeč, če bi strokovnjaki predstavili druge možnosti za boj proti poznanim nelojalnim praksam in ki so v nekaterih državah članicah omejene. In uh, to zato, da bi se dejansko lahko borili proti takšnim praksam? Hvala, predsednica. Hvala panelistom. Zelo koristno je bilo slišati vse te informacije. Sploh, ko gre za preglednost spletnih mest in pa možnosti pri kršitvah. Naj omenim vprašanje, kjer me res zanima vaše mnenje. Uh, sekundarno izdajanje vozovnic. Tukaj se žanja veliki dobički in sicer eh, na plečih evropskih potrošnikov. Vse je se zelo razvilo uh, in naj pomeni nekatere primere. Torej, ne omenim to. Uh, naprimer, nekdo je želel um, iti gledati Hamiltona v Londone in potem poklical v Jako. In karte so bile, uh, torej 6000 evrov, uh, oziroma funtov, um, 1500, v bistvu so dobili samo oni pristopino, ampak v bistvu sploh ne bi smeli pr pr prodajati takšnih kart. Potem italijanski uh, protikartelni oddelek je um, koliko tudi um, izdal milijonsko kazen zaradi zavajanja potrošnikov. Skratka, veliko je takšnih zgodb. Kaj potem lahko storijo potrošniki v takšnih primerih? Vprašanje. Ljudje se zlorablja, uh, eh, ljudi se zlorablja na evropskem notranjem trgu in to je za nas nespremljivo. Kaj lahko torej storimo kot odbor, zato da se prepreči ta zloraba? Naprimer, spletne strani, ki prodajajo karte in povozovnice. Morate početi na ustrezen način, na bolj pregleden način. Večkrat ste omenili o predstavitvah točno to, potem tudi kodeks etike, ko gre za pristopne za transakcije, potem lokacijo in pa čas prodaje. In še nekaj, to so spletne strani. Platforme imajo tukaj zelo pomembno vlogo sploh pri oglaševanju. Ljudje pač želijo najti ustrezne karte in sedaj so se znašli v neustreznem, nespremljivem položaju. Sedaj gledam poročevalca Dena. Uh, eh, ja, Širer je v bistvu mm, izdal stališče glede tega. 10 tisoč kart uh, je bilo prodanih, ampak na koncu so bile neveljavne, potem so morali povrniti stroške. Nekomu so morali vrniti 4000 eh, funtov za, samo za nekaj um, ehm, kart. V bistvu so mu prodali nekaj, eh, pa čeprav ta možnost obiska pri slavni osebi sploh ni obstajala, eh, pa smo vseeno prodali to karto. Skratka, vidite, da nekaj res ne, ne gre. Kaj potem lahko storimo, kje se lahko ljudje pritožijo? Sama sem samo sedaj naštela nekaj zgodb, um, ampak skratka, problem je zelo videli. Ja. Um, sem podal nekaj konkretnih primerov, morda je sedaj bolj jasno, kaj ti, če ne, razprava preveč abstraktna. Ampak res hvala lepa vsem za te koriste predstavitve. Hvala, Catherine. Sedaj pa ponovno naši gosti. Prosim, da odgovorite na vprašanja. Torej, kar pa vrsti, gospa Klapšan, je prva. Hvala, gospod Dalton seveda ne moremo reči, koliko ljudi ne bo kupilo, če nekaj um, črtamo. No, kako je sploh prišlo do te pravice, do umika? Problem je v tem, da pač tukaj v tem primeru ne moreš iti v trgovino in tam preizkusiti tega. Zato smo sedaj uvedli to možnost. Ampak gledajte, če želite tukaj storiti, moram reči, da podatki niso zadosti pripričljivi prepričali. Ampak, gledajte, če želite sprejeti ukrep, ti moraš vnaprej preveriti, kaj se bo zgodilo, če naprimer to uh, eh, omakneš. In tukaj podatkov ni. In še nekaj. Sedaj potrošnik sploh ne bo vedel, ali je blago pretirano testirano ali ne. Že sedaj se v Nemčiji odvija razprava zaradi spremenjenih pisil 2013 govori o tem, v kakšni meri torej lahko potrošnik to preizkusi. In nekateri pravijo, torej, da lahko v bistvu preizkusi več kot pa v trgovini. Drugi se trdijo obratno, ampak skratka, to je razprava. Uh, ampak, če bomo sedaj umaknili to pravico, potem mislim, da bodo potrošniki imeli še več težav. Lahko bomo v Glečini, morda v Nemčini za druge. Um, gospod Arimotore, vaše vprašanje. Poglejmo si zgodovino, kako se je sploh razvila ta pravica do umika iz nakupa. Sedaj je situacija popolna, bi lahko rekli. Torej, potrošnik se lahko odloči za to zgodno povračilo, če želi. To imamo tudi v Nemčiji, ampak njim pa treba, če ne želi. Torej, sam se lahko odloči, lahko želi, torej, uh, da bi več varnosti, ali pa tudi ne, če ne želi. V bistvu v tem ni treba vračati blaga ali pa zahtevati poročila, če tega ne želi. Potem, koliko potrošnikov bi uporabilo to možnost, rekli smo, da sploh ni treba pogledati te možnosti zgodnega povračila, ker to tega ljudje pogosto ne počnejo. Ampak gledajte, nekateri pa želijo, torej jim ne moramo odzeti te pravice. Skratka, vse je zelo uravnoteženo. Potem ste že poprašali še po gospodarskem vidiku in pa po uničevanju blaga. No, pravice do umika gotovo ima določen ekološki vpliv v določen meri, ampak na vsak način mora pogledati širšo sliko. Naprimer, še vedno lahko to blago nekdo potem da na platformo in ga poskuša prodati. Ampak gledajte, če bodo te spremembe prenešene v zakonodajo, potem bodo prometni stroški visoki in to bo seveda vplivalo na okolje, ker potrošnik dobi blago, ga pošlje nazaj in um, potem, če pa mu ne povrnijo stroškov, pa še vedno zahteva blago, ker pač ni dobil denar nazaj. Torej, tri smeri sem in tja bo to šlo in to je problem. Hvala lepa, to je vse z moje strani. Okay, so I will... Najprej dvojna kakovost če kupiš um, vem, sir ali pa čistilo v neki državi, potem pričakuješ, da bo proizvod imel enake sestavine v obeh državah. In torej, če v državi B to ni tako, potem ti mora napisati, da v tem proizvodu ni pamljega olja ali pa da je vem, ta in ta sestavina drugačna. Torej, če stvar ni ista, potem mora biti to omenjeno na oznaki. In mislim, da bi morali imeti drugačno ime. Če bi imeli nekaj za drugačen nacionalni trg, potem mislim, da bi morali imeti drugačno ime. Torej, če sestavine niso iste, potem bi morali imeti drugačno ime. Yes, Hvala. Bom poskušal pokriti glavno vprašanje. Gospod Dalton, razvrščanje in zakaj je pomembno povečati preglednost. Kot rečeno že prej, pravi, da potrošniki vedo, kakšna je njihova izbira in na kakšni podlagi. No, ta primerjava z velikimi trgovinskimi centri je dobra primerjava, ampak mislim, da stvari drugače delujejo, kot vi pravite, gospod Dalton. Ne gre samo za to, da vidimo, kje je proizvod na policiji ki je lociran in pa kako je vse razvrščeno. Ne, gre za nekaj drugega. Če, naprimer, nekaj primerjate, potem greste čez supermarket in potem v bistvu uh, bi to pomenilo, da ker ste vi šli mimo police, da se potem cena spremeni, samo zato, ker ste šli vi mimo. To je takšna primerjava, v bistvu fizično, glede na spletno okolje. Um, torej, to bi se zgodilo v spletnem okolju, prenešeno. Uh, Um, zato potrebujemo več informacij glede cen za potrošnike in tudi kako se določate cene. Potem kazni. Samo, da smo se nejasni, tukaj govorimo o maksimalnih eh, kaznih, tukaj komisija predlaga, da mora države tukaj imeti menjerski prostor in možnosti. Potem lahko tudi omogočijo niže kazni, če to potrebno. In še nekaj, tukaj je dolg seznam meril, ki so zavezujoče za države članice, te mora potem upoštevati različne elemente kršitve. Značaj kršitve je lahko različen, lahko se stvari ponavljajo ali pa ne. Drugi kriteriji so tudi tukaj še relevantni, da potem ugotovimo, kakšna kazen je smisla, smiselna, sploh za MSP, ki ne želijo spoštovati zakonodaje. Potem še nekaj glede odgovornosti. Zakaj bi tukaj zahtevali skupno odgovornost? Naj še enkrat pojasnim. To bi moralo imeti samo za nekatere situacije. Uh, ko naprimer, ima posrednik predujoč delež na trgu. In če ta njegov dominanten položaj vpliva na uh, to, kakšna je njegova vloga na uh, trgu, potem mislim, da potrošnik mora imeti možnost, da se obrne na posrednika. In še nekaj, poprašali ste po možnosti, da um, trgovec zavrne celotno povračilo stroškov. Gledajte, moram to še preveriti, ampak mislim, da je to nekje v členu 10 pa do 15 v eh, direktivi za pravici potrošnikov, nekje tam v teh členih. Ta pravica je bila uvedena leta 2011, takrat je bila spostavljena ta direktiva za pravice. Tega prej v direktivi ni bilo, to smo dali kot dodatno pravico za trgovce. Nismo bili ravno odušeni na tem, ampak to sedaj je pravica sicer ne, ne no vem, zakaj to ni zadosti potem. In še nekaj, Catherine, ponovna prodaja kart in vozovnic. To je velika težava za potrošnike. Dvakrat smo že pisali komisiji in pa CPC omrežju, torej to je mreža organov za potrošnike, kajti vsi ti organi so začeli to poročevati. Uh, ampak še niso prišli do točke, ko bi rekli, ok, sedaj bomo skupaj ukrepali proti tem praksam, proti tem podjetjem. Zato očitno mislim, da tukaj bi lahko potencijalno uvedli nekatere omejitve, tako da bi prepovedali nekatere prakse. Če se ugotovi, da se organizirano prodaja takšne karte na neustrezen način. Takšne prakse bi morali prepovedati. Sicer še ne vemo, kako to storiti, razmišljamo o tem, kako to storiti, ampak prav zato smo tudi predložili nekatere predloge sprememb za ta dokument. Hvala. Lahko še vedno odgovorim? Hvala. Najprej gospod Dalton. No, pogledajte si samo besedilo, ko gre za širše množične kršitve v zakonodajnem besedilu ne boste našli sklica na te množične širše kršitve, oziroma sklic eh, je zelo, zelo nejasen, torej ni konkreten sklic. Potem pravica do umika. Tukaj se mi zdi, da je komisija v bistvu kar preskočila to pravico do umika, pa to ni res. Pravica do umika bo še vedno veljala stvar v tem, da v nekaterih primerjih bodo napravljene določene spremembe. In potem res ne razumemo, v čem je sploh problem. Imamo podatke na voljo, imamo tudi belgijsko študijo iz leta 2007. Pet od sto potrošnikov je priznalo, da nikoli sploh niso nameravali kupiti proizvoda. Torej, ko kupuje preko trgovine. Torej, pet odstotih je to priznalo. In uh, trgovci se tukaj pogosto potem pritožujo. Naprimer, vračajo se pohištvo, ker so nekateri želeli organizirati naprimer, vrtno zabavo. In potem, eh, čez dva dni so poslali to nazaj, potem isto velja za luksuzna oblačila, so šli na zabavo in so potem poslali obleko nazaj. Potem sedaj v um, Belgiji. Um, bodo poslali nazaj veliko televizij, ker potem debaklo sedaj jih bodo poslali nazaj. Ali to res mislite, da je to pošteno um, ravnanje? Torej, da kupiš proizvod, ga potem uporabiš in potem ga pošleš nazaj. Meni se to zdi, da je to golofija. In gospa Gepard, res, to sem želel reči, to je zame golofija. Ti si potrošnik, in potem uporabiš proizvod in potem ga pošleš nazaj. Res morate biti pošteni pri tem. To je vse, kar sem želel reči in res ne razumem tega. Z Ne vem, zakaj organizacije za varstvo potrošnikov ne podprejo tega mojega mnenja. To, kar pravim, to res ni pošteno ravnanje potrošnikov. Potem še nekaj pravica do umika. Moramo ugotoviti, zakaj bi to sploh predstavljali. Pravati se nakup sklene, ko se doreče cena. Pri e-trgovini smo imeli prej prodajo nadaljavo, naprimer preko katalogu. To potem pomeni, da nisi videl proizvoda v živo. In sedaj torej imamo to pravico do umika samo zato, da lahko potrošnik preveri, kakšen je ta izdelek kajti v fizični trgovini to lahko stori. In to, kar preseža ta okvir, v bistvu, uh, to potem um, gre v drugo smer kot pa pravica domika. Potem vsi pravijo, ni podatkov o vsem tem, no gledajte, saj imamo podatke o tem. In smo se tudi posvetovali z našimi člani, organizacijami. To so reprezentativne organizacije. In seveda komisija se vedno posvetuje s takšnimi organizacijami, ki predstavljajo določene akterje in zato tudi uporabimo njihove informacije in pa njihove pritožbe, torej resno jemljamo vse, kar povedo. Potem, gospod Arimo, mislim, da ste omenili Amazon, čež da uničujo proizvode, blago. No, naši MSP-ji ne uničujo proizvodov, ampak, gledajte, morate biti pošteni ali kdaj kupite izdelek, ko je embalaža poškodovana. V supermarketu, ne vem, lahko to pogledate, ampak če bo embalaža poškodovana, ga boste dali nazaj na polico. Torej, če je embalaža poškodovana, uh, potem seveda to pade na trgovca. In še nekaj, eh, glede vračanja proizvoda. Pri e-trgovini imamo veliko ogromnih podjetij, ki imajo težave, ker se proizvodi pošlje nazaj. To je potem velik strošek za njih, veliko časa in to vzame. Vse to je treba poštevati. Pa še nečesa ne razumem. Zakaj nekateri pravijo naslednje? Če bomo sedaj izboljšali to pravico do umika, da bo to slabo za e-poslovanje kot prvo. Zakaj pa je trgovina boljša kot pa običajna prodaja? Mi smo za e-trgovino, kjer je to dodatna prednost za MSP-je. Ampak ni pa ta tip eh, prodaje boljši kot pa eh, prodaja v fizičnih stavbah. Skratka, tukaj bi imeli dve spremembe v zakonodaji. Um, ni obenega razloga za to, da uh, bo sedaj e-trgovina postala manj priljubljena, samo zaradi teh sprememb. Še enkrat, kot rečeno, gledajte, tukaj gre za zlorabo pravice do umika. In še zadnje vprašanje. Ne vem, kdo je že bil, gospod Rimo, morda, glede teh prodaj po domovih. Kako rešiti to težavo? No, gledajte, se sploh ne vem, kje so težave. Moram biti iskren. Ta Samo v češki, morda je to problem, ampak gledajte, potem lahko pravno rečem. Uh, eh, Nijo podatkov na voljo, torej sploh ne morem reči, da problem obstaja v praksi. Hvala. Before, uh, rapporteur... Preden da besedo poročevalcu. Pa še komisija. Tukaj je gospa Rodriguez Galino in pa gospod Preditis. Torej, vi eh, se lahko odločite o tem, kdo bo začel. Oziroma, kdo bo govoril. Madam Chairman, if you don't mind, eh, the two of... Hvala. Torej, bo oba spregovorila o različnih vprašanjih. Ampak zelo kratko, sama prva. Naj se zahvalim vam za organizacijo te predstavitve. Poročevalec. Um, torej, je ambiciozna, tudi časovnica je ambiciozna. In hvala lepa poročevalcem, pa vsem poročevalcem v Sencu za vse pripombe, enako tudi panelistom. Sedaj ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, mislim, da to tudi ni smisel te predstavitve. Bomo imeli v prihodnosti še možnost, da se pogovarjamo o tem, o tem odboru. Na kratko ne vas spomnim na to, kaj so glavne cilje tega predloga Omnibus in pa posodobitve in pa tudi predloga o reprezentativnosti, kar je tudi del širšega svežnja za potrošnike. Kot prvo, boljše izvrševanje potrošniških prava preko teh predlogov, potem kazni, vložena pravna sredstva, potem naprej posodobitev potrošniškega prava za to, da bi se odzvali na izzive na trgu. Tu gre predvsem za potrošniške prava, preglednost platform, o tem smo tudi danes govorili, potem smo še vajanje premena za podjetja, ta pravica domika vidim, da ni zelo priljubljena, vsaj ne v tem odboru, no, bom na to prišla poznaje in potem še pojasnilo glede obstoječih pravil, ki so se skazala za problematična, za izvajanje v trenutnem okolju. Naprimer, dvojna kakovost, ter pa izvajanje prodaja po domovih. Na kratko, še nekaj, kar se skoraj da vsi omenili, ta famozna razupita pravica do omika. Naj povem, kaj je komisija sploh želela tukaj narediti. Želimo doseči pravo ravnoteže med eh, zaščito potrošnikov in pa tudi konkurenčnostjo podjetij, sploh za evropske MSP-je, ki ponujajo blago na spletu popolnoma podpiramo to pravico do omika, ampak prav tako pa menimo, da v trenutnem stanju um, je zakonodaja EU takšna, da pomeni preveč bremena za MSP-je. Torej, preveč je predpisov, potem se lahko pojavljajo konflikti po nepotrebnem. Torej, sedaj mora trgovec sprejeti to vrno blago in potem se mora tega znebiti kot blago iz um, druge roke. Potem se strinjam z nekaterimi, ki so rekli, um, da je to de minimis postopek, ampak gledajte na vsak način, mislim, da je proces zelo kompleksen in težko bo doseči dogovor pri vsem tem. Kaj mi torej predlagamo? Bolj enostavna pravila glede pravice do omika za obe stranke postopkov potrošnik ne bi smel um, vračati blaga, če je bilo pretirano preizkušeno. Um, in prav tako tudi se treba vprašati, um, kako je z zavrnimi sredstvi in tudi trgovci torej se ne smejo več soočati z tvegani, da jim potrošniki um, vrnejo blago, pa so komej še preizkusili, torej v določni meri pretirano. Uh, O podatkih smo že govorili, sedaj se ne bi vračal na te informacije, ki jih imamo s tem v zvezi. Ampak še nekaj bi rada podarila. Naš predlog glede pravice do umika bi moral po našem mnenju vplivati samo na manjšino potrošnikov. Torej, tisti, ki ne pazijo na blago, ko ga uporabljajo. Za večino potrošnikov mislim, da se praktično ne bo nič spremenilo, oni to pravico do umika smotrno, smiselno uporabljajo. Torej, to bi samo pomenilo, da bi ti normalni potrošniki preizkusili blago, kot to počnejo v fizični trgovini, v stavbi. In še nekaj, ta pravila ne bi odprla vrata za trgovce, da bi zlorabljali svojo pozicijo. No, gledajte, če trgovec želi prevarati potrošnika, ki želi ta, torej izvesti pravico do umika, potem pač ne bo dal denarja nazaj potrošniku, glede na trenutna pravila. In takšno ravnanje bi morali preprečiti in sicer z bolj odločnimi represivnimi ukrepi, kar je tudi del našega širšega predloga pri svežnju. Pošteni trgovci in moram reči, gledajte, večina trgovcev je poštenih, torej pošteni trgovci bodo spoštovali pravila in se bodo zelo potrudili za to, da bodo tudi ugotili potrošniku, tudi zato, da ne bi bilo načeto njihovo dobro ime, kajti dobro ime trgovca je zelo pomembno tudi na spletu, kajti gledajte, tukaj imate potem lahko negativne ocene na platformi eh, in te kritike lahko zelo slabo vplivajo na platformo oziroma na trgovca na platformi. Še nekaj, gospa predsednica, večjih eh, je omenilo kazni in tudi kako se Eh, te kazni izračuna glede na promet. Glede, ta izračun smo prevzeli iz drugih zakonodajnih instrumentov, sploh ko gre za splošno uredbo varstva podatkov. To velja za raven kazni, kot tudi za mehanizem, ki ga predlagamo, torej kako to izračunati, glede na promet. In z tega vidika moram reči, da nekatere države članice ima celo više zgornje meje kot pa 4 odstotke, kot mi predlagamo. Pa še nekaj, kakšen vpliv ima lahko to na podjetja? Ne pojasnim. Ta maksimalni promet, kot ga predlagamo, velja samo za širše množične kršitve. Kaj to pomeni? Tu gre za kršitve, ki bodo predmet eh, skupnih tožb ali pa skupnih ukrepov. Naprimer, ko se bo vključila tudi Evropska mreža za potrošnike in kot je razvidno iz izkušenj, ti ukrepi so praktično vedno naperjeni proti velikim gospodarskim družbam, ne pa majhnim. Potem dvojna kakovost. Ali lahko zaključite, pravi predsednica, ker že tako zamujamo, pa še vedno nas čaka ne neporočevalca in pa veliko drugih dosjejev. Ja, ne moremo odgovoriti na vsa vprašanja, zato še nekaj glede dvojne kakovosti. Torej, gledajte, ne bomo prepovedovali teh izdelkov, ki imajo različne značilnosti. Mi torej obravnavamo samo proizvode, ki so označeni enako, ampak so različni. Sestavine so različne. In ta metoda, uh, skupnega raziskovalnega centra, ki se trenutno preverja. Upam, da bo pomagala država ugotoviti, kaj je identično, kje so razlike in ali so te razlike znatne. Ampak gledajte, sveda, proizvodi obstajajo in so z različnimi značilnostmi. Pač marsik odvisno od zakonodaje, od praks, od surovin, od okusov v državah, marsikaj se lahko trži na različne načine ampak pod istim imenom. Države potem morajo upravičiti ad hoc, kdaj želijo torej reči, da je takšno označevanje nepravična, poštena, nepravična, nepoštena praksa. Potem še nekaj preglednost, uložitev upravnih sredstev, o tem, kdaj drugič, sedaj nimamo časa upam, da bomo lahko o tem govorili kdaj v prihodnosti. Hvala. Uh, Hvala, seveda, ja, to je vedno možno. Sedaj pa še um, naš poročevalec Dalton. Hvala lepa. Bom poskušal biti kratek. Nekaj komentarjev. Gospod Hendrik, najprej naj vam čestitam. Gospod Gepard, pa mene ste poenotili. In če poznate zgodovino tega odbora, potem veste, da se to skoraj da nikoli ne zgodi. To, kar vi pravite, je po mojem mnenju nespremljivo. Gledajte, mi smo odbor za potrošnike. Uh, mi ne verjamemo, da so potrošniki goljufi, kot ste vi v bistvu insinuirali. No, morda se pojavljajo zlorabe, ok, to lahko pročimo tudi v vodnih izjavah, smo to naslovili. Ampak gledajte, če boste sedaj črtali to pravico do umika, potem boste kar um, dovolili to zlorabo, ki bodo zvali trgovci potem bodo trgovci imeli bjanko menico za to, da vse to počnejo, torej bodo vse zavrnili, um, potrošnik bo v čisto um, neustreznem položaju. Glede, mi tukaj uh, v celem odboru smo proti vašemu stališču, mislim, da je to čisto jasno. In kot drugo. Kaj se bo zgodilo na dolgi rok? Treba razlikovati med pravnimi obveznostmi in pa poslovnimi praksami kajti če ne, bo cel trg postal kot Ryanair. Torej, kaj želite, da bodo potrošniki izvali to pravico do umika? Um, to posleča pomeni, da podjetja nudijo niže stroške. Uh, ampak potem v bistvu, um, ehm, ok, nižji stroški, ampak če imaš pa problem, pa um, se sam znajdi. Potem druga podjetja um, bi nekoliko zvišala cene, bi obrali bolj razumen pristop, ker ima potem boljše um, storitve za stranke. Skratka, imaš dve možnosti. Lahko, um, naprimer, um, daš niže cene, ampak nobene pravice do protrožbe, ali pa imaš nekoliko više cene, nekoliko bolj, um, boljše um, servise za stranke. Glede, potem bi šli vsi v smer Ryanaira. Glede, to ne bi bilo ok. Tukaj, če želite povečati e-trgovino, potem morate poskrbeti za to, da bodo potrošniki zaupali podjetjem. Torej, to tudi pomeni možnost poročila stroškov. Mi se za tukaj v glavnem vsi strijamo, čeprav je to moje osebno mnenje. Potem še nekaj glede dvojne kakovosti. Um, to, kar ste odgovorili, ravno to točno me je skrbelo. Uh, um, naprimer, rečete, da okay, je to za belgijski um, trg, ker uh, imate naprimer, um, tam glukozo ali pa na slovenskem trgu imate pa neko rdečo peso ali karkoli že, um, če potem spremenite ime, to ne bo ok. Uh, pa še nekaj glede razvrščanja, mislim, da bo to zanimiva razprava. In um, naj še komentira to, kar pravi gospod Bojot. Um, ti supermarketi, uh, gledajte, če greš v Deleuze, v Bruslu, potem um, ne vem, uh, ali pa če greš v Dales na podeželju, potem imaš različne cene iz različnih razlogov po trgovinah in to je jasno. In poleg tega ta potrošnik lahko dobi nek drugi proizvod po nižji ceni, ker so v bistvu um, na isti dan kupili isti proizvod nekje drugje. Um, torej, to sem sedaj ponazoril z primerom iz spletnega okolja, ampak potem bilo točno tako tudi v fizičnem okolju. Skratka, tukaj se morda ne bomo vsi strinjali, ampak na vsak način se veselim razprave. Zaenkrat samo toliko. In še nekaj, do naslednjega tedna bom pripravil poročilo, upam, da ga boste vsi prebrali in upam, da bomo dobro sodelovali v naslednjih mesecih na tem področju. Hvala. Hvala lepa, torej predvsej čtiva za poletje. Tako, zahvaljujem se panelistom. Jaz se zahvalim tudi komisiji in poročevalcem in poročevalcem v senci. Tako, s tem lahko zaključimo s to točko na našem dnevnem redu. Gremo na naslednjo točko, to pa je so pravila in postopki za zagotavljanje skladnosti s harmonizacijsko zakonodajo Unije o izdelkih in njenega izvrševanja obravnava sporazumnih predlogov spremembe. Predlogov sprememb. Nikola Danti pa je poročevalec. Prosim, beseda je vaša. Grazie, presidente, grazie. Hvala, predsedujoča, hvala vsem. No, sam bi za začetek želel izraziti zahvalo vsem pročevalcem v senci in tudi vsemu osebju, tako iz političnih skupin kot eh, sodelavcem posameznih poslancev, eh, pročevalcev v senci, ker smo res intenzivno upravljali delo, eh, ki je pripeljalo do besedila, s katerim se večinoma strinjamo. Gre za zelo dolgo besedilo, kot veste, gre za več kot 60 členov dolg predlog in danes bi se želel dotakniti samo najpomembnejših delov tega besedila in tistih točk, ki so bolj pomenljive in ki so se izkazale za bolj problematične ter pri katerih smo se morali bolj potruditi, zato da smo prišli do skupnega stališča. Včeraj smo se zadnjič srečali s poročevalci v senci in smo se osredotočili na zadnje tri ključne točke te uredbe, še zlasti na člen številka 2, torej področje uporabe, člen številka 4, ki zadeva odgovorno osebo oziroma referenčno osebo in na zadnje še točko, ki zadeva pristojnosti za nacionalne organe. Tako, no, če dovolite, se bom dotaknil eh, teh členov. Najprej, kar zadeva področje uporabe. Že od samega začetka se nam je zdelo nevarno, da bi eh, to področje uporabe pretirano razširili. Vemo, da je cilj te uredbe doseči, da bi v področju uporabe prišli vsi harmonizirani proizvodi in če bi to razširili še na neharmonizirane proizvode, bi bilo po našem mnenju to pretirano. Vemo, da je uredba, ki je bila sprijeta, izglasovana v parlamentu leta 2013, eh, še vedno eh, v pričakovanju deblokade v svetu. Eh, torej, pričakujemo, da se bo to zgodilo v kratkem, ampak predvsem to vprašanje medsebojnega priznavanja, eh, na katerega se je osredotočil kolega Štefanec, eh, upamo, da ne bo problematično pri usklejevanju. Smo pa izkazali razpoložljivost za delno razširitev eh, nekaterih predpisov iz te uredbe, še zlasti tistih, ki zadevajo carinsko um, obravnavo eh, harmoniziranih in neharmoniziranih proizvodov v členih od 26 do 30. In to bo predvsem pomembno za izdelke, ki preko carine vstopijo na enotni trg. Eh, četrti člen je ravno tako zelo pomemben člen te uredbe in sicer se nanaša na pristojno osebo, kot je bila ta opredeljena v prvem besedilu komisije, ki smo ga tudi nekoliko spremenili, tako um, v jezikovnem smislu, kot tudi zato, ker smo res želeli dobro določiti pristojnosti oziroma odgovornosti eh, referenčnih oseb No, cilj določitve te uh, odgovorne osebe je, da se zapolni vrzel, ki zadeva prav odgovornost, ki je trenutno ni in sicer v prodaji po spletu in v redni prodaji in še zlasti v, pri prodaji določene tipologije izdelkov, ki prihajajo na trg in za katere ne obstajajo uradni uvozniki, ki bi bili sicer predragi ali izdelki, ki prihajajo iz notranjega trga, ki so torej eh, evropskega izvora in za katere so odgovorni sami proizvajalci oziroma proizvodne družbe, podjetja. Torej, želel bi pojasniti, da v največjem številu primerov se ne bo nič spremenilo. Eh, če bo referenčna točka proizvajalec ali uvoznik. Se bo pa veliko spremenilo za izdelke, ki se prodajajo po spletu, pri katerih takega sklica, take reference ni in eh, pri katerih ni neke osebe, ki bi bila garant za vstop teh izdelkov na skupni trg. Tako bodo sedaj imeli vendarle nekega evropskega um, sogovornika, uh, neko referenčno osebo, ki bo lahko aktivni sogovornik tudi v primeru nadzora na trgu eh, in torej še zlasti v primeru nadzora nad elementi, ki bi kazali na dvomljivo skladnost izdelkov. Na to členi 7 in 8. Eh, partnerstva in zasebno javni dogovori, to je zelo pomembna točka. Mi smo sicer želeli črtati sedmi člen, zato ker uvaja dokaj nevarno prekrivanje med posvetovanjem in med zahtevo po plačilu pristojbine se strani zasebnikov. Skušali smo se izogniti vsakršni možnosti za konflikt interesov in zato moram potrditi, da smo res skušali zagotoviti dobro sodelovanje med nadzorniki na trgu oziroma med organi, ki zagotavljajo nadzor na trgu in med zasebniki eh, ter tako zagotoviti neko jamstvo za nepristranskost deležnikov eh, in za dogovore, ki se bodo sklepali med posameznikmi, subjekti in nacionalnimi organi, ki bodo morali biti javne narave, tako da bo to lahko prispevalo k boljšemu sodelovanju med udeleženimi organi, tako javnimi kot zasebnimi. 14. člen je bila ravno tako zelo pomembna točka in sicer um, odgovornosti in pristojnosti nacionalnih organov. Um, pri zelo občutljivem vprašanju pristojnosti, ki jih imajo ti organi za nadzor na trgu, je bilo zelo težko doseči neko skupno stališče. Pripričani smo namreč, da morajo ti organi imeti eh, dovolj široke pristojnosti za to, da bodo lahko izvajali učinkovit nadzor, vendar pa bodo morali tega izvajati sorazmerno in v skladu z nacionalno zakonodajo. Ravno tako smo se pri tej točki dogovorili, In o tem je bilo uh, zelo veliko govora in razprav na naših sestankih s poročevalci v Senci. Um, in sicer v skladu s tretjim odstavkom črko H naj bi se to vrsten nadzor izvajal samo s strani sodnih organov, če bi se to izkazalo potrebno, naprimer pri prodaji izdelkov um, online, ki niso v skladu s predpisi. Uh, Eh, bi lahko organ zahteval zaprtje teh spletov, eh, spletnih strani, ampak to, za to so pristojni samo sodni organi. Na to 31, členi 31 do 33 eh, Evropsko mreženje med um, organi za nadzor trga Eh, ta predlog predstavlja zelo pomemben korak naprej, ki bo omogočil bolj tesno sodelovanje med organi za nadzor eh, na trgu. Približno 500 jih je v Evropi v 28 državah članicah, tako da gre za res zelo pomembno visoko številko. In njihovo povezovanje bo predstavljalo prvi korak. Uh, k skupnemu sistemu za nadzor na trgu na evropski ravni. E, ta uredba bo omogočila, da bodo vsi izdelki, ki so na voljo na evropskem trgu, skladni s predpisi. V besedilu so tudi zelo pomembne določbe, ki zadevajo ponarejanje ter boj proti unašanju ponarejenih izdelkov eh, poleg neskladnih izdelkov na, not, na notrni trg. Sam menim, da potrebujemo danes res eh, strožje predpise in danes je ta enotni trg um, že bolj razvit od predpisov, ki so bili zanj sprejeti pred nekaj leti in uh, sploh eh, glede na težave, ki se pojavljajo, se je pojavila potreba potem, da bi imeli neko učinkovito uh, službo za nadzor na trgu, uh, ki ga bodo izvajali organi, ki bodo tudi sami pristojni za neko referenčno območje in bodo pod nadzorom. Um, javnih služb ne pa uh, podjetij, ki, izvaj, ki uvažajo iz tretjih držav, kar se je dosedaj dogajalo na dokaj svoboden in nedovolj nadziran način. Tako da jaz bi se še enkrat zahvalil vsem poročevalcem v Senci in vsem eh, članom eh, osebja. Zelo intenzivno smo sodelovali, tudi zelo učinkoviti smo bili pri iskanju kompromisa pri točkah, ki so tudi dokaj zahtevne in upam, da bomo v teh zadnjih urah lahko prišli do dokončnega dogovora, tako da bomo na prvem zasedanju meseca septembra lahko to besedilo izglasovali. Ravno tako tudi upamo, da bo avstrijsko predsedstvo dalo pomemben prispevek k temu, da bo to besedilo v svetu e, podprto in da bomo na tej podlagi uvedli sistem nadzora na notranjem trgu, zaradi katerega bodo e, naše družbe in naše naši državljani na tem trgu varnejši. Hvala lepa, sedaj pa poročevalci v senci, bodite kar se da kratki. Pozni smo že. Najprej gospod Karas, JLS. Predsedujoča, poročevalec, kolegice in kolegi. Pravzaprav se mi ni več zdelo mogoče, da nam bo vendarle uspelo pred poletjem to končati, tako da bi naš cilj 3. septembra glasovanje odboru izpolnili. Vsi ste prispevali k temu, hvala lepa, predvsem poročevalec Nikola Danti. Kar nekaj tem je bilo omenjenih za razpravo, tudi zloglasni člen 4. Mislim, da imamo formulacijo za četrti člen, ki zadovoljuje večino akterjev, tudi internetne trgovce ko so se odmaknili od sektorne opozicije četene tega člena. Tudi komisija lahko spreme ta predlog, ker smo tudi mi sprejeli nekaj kompromisov od začetka. Podobno kot v predlogu komisije, pa je zaveza poimenovane referenčne osebe dana, to pa predelujemo po odločitvah in tri točke želimo zagotoviti organ za nadzor trga bo imel, bodo imeli kontaktno osebo, referenčna oseba, če ne bo šlo samo za pooblaščenca, več pooblastil, kot samo zagotavljati informacije, prav tako mora proaktivno sprejemati ukrepe in tretjič ni jamstva za proizvod za pooblaščenca. Po In tako smo naredili korak v smeri spetnim trgovcem. Potem pa pooblastila in naloge v 14. členu, v našem kompromisu smo to predstavili, to je bilo predstavljeno. Pomembno je, da pooblastila nadzornih organov temeljijo na sodnih sklepih. In potem področje uporabe, tukaj je malo grenkobe. Želel bi si, da bi uredbo delno uporabljali, razširili tudi za neharmonizirane kategorije. Še pa posebno, kar se tiče določb glede organov za nadzor trga. Nisem pripričan, ali so vse države članice sprejele ustrezne ukrepe, ki usklajujejo določbe za nadzor trga neharmonizirane produkte. To je edina točka, kjer je nekaj krenkobe. Mislim pa, da imamo enak cilj 3. septembra glasovati in tako bi predsedstvo sveta lahko v zadnjem kvartalu tega leta se intenzivno ukvarjalo s to temo z nami, zato da bi to lahko zaključili do konca leta. To je torej dober predlog in zasluži si široko večino je pa to zelo dobro izhodišče za pogajanje svetom. Hvala lepa. E Hvala lepa. Sedaj pa EKR. Tato. EKR podpira posodobitev nadzora na trgu kar se tiče homologacije za motorna vozila in nekateri drugi primeri, tu smo bili poročevalci iz EKR. Tako da podpiramo modernizacijo programa, ampak pri tem dosejo nas pa skrbi kar nekaj predlogov, ki smo jih imeli in nekaj kompromisnih predlogov sprememb. Menimo, da bo to zapletlo raje kot ponastavilo življenje podjetij in bodo organi za nadzor trga v težkih razmerah. Vse to smo že jasno navedli, kolegi že poznate, ampak to vključuje pomisleke glede referenčne osebe za neevropske podjetja potem neragode, kar se tiče, koliko popustili imajo organi za nadzor na trgu in razočaranje, da se ponovno reformira postopke za reševanje sporov med državami. Samo mesec potem, ko je bilo to sprejeto na plenarnem zasedanju. Prav tako ne vemo, kako bo to delovalo v resničnosti, kajti to se potem oziroma tudi na sektorsko zakonodajo, vse skupaj bo potrebno potem preveriti in glede na specifično zakonodajo, da bomo videli, kaj bo specifično, mislimo, da bo to spodkopavalo pravno gotovost. Še prav posebno, če bodo določbe različne po sektorjih, čeprav je cilj enak. In na koncu želimo poprašati poročevalce in ostale poročevalce v senci, da premislijo morda o e, predlogu za je označevanje. Mislimo, da je to zelo lahko izvedljiva zamisel, ki se že uporablja v veliko državah OECD. Prav tako smo podali zahtevo na sestanku s počevalci Sence, da bi to bilo upoštevano v komisnih predlogih. In veselimo se seveda predlogu poročevalca pri tem vprašanju. Hvala lepa. Thank you, and then for the Aldi. Hvala lepa. Alde, gospod Selimovič. Hvala lepa, čisto na kratko. Podpiramo predloge sprememb, kompromisne predloge sprememb, ki so bili doseženi nekaj stvari ne podpiramo, ampak zaradi odličnega vodstva gospoda Dantija, odličnega dela starih počevalcev senci, mislim, da smo na točki, ko bomo zelo hitro lahko zaključili ta dosje. Ne bom še vse podrobnosti v stališču, o katerih smo govorili, naj pa spregovorim o stališču glede obsega uporabe. Podpiramo to, da bi razširili ta obseg v abstraktnem pomenu besede, tako rekoč. Vendar pa vemo, da je to bila težava sveta s prejšnjim dosejem, vemo, da ima svet težave s tem. Tako da mislimo, da ker skoraj vsi podpirajo to temo in ta dosej, da je to pomembno uveljaviti, sprejeti. Moramo pa minimizirati obseg uporabe, kot je to bilo definirano s tem komisijo in to počnemo. Če bomo imeli kompromisni predlog spremembe, da bi to malo razširili, bomo to podprli. Ampak naš edini pomislek je, da pred koncem mandata ne bi zaključili s tem dosejem. Sicer pa smo zelo blizu dosege vseh dogovorov, podpiramo kompromise in še enkrat hvala lepa, odlično delo poročevalec, hvala lepa poročevalcem v senci. Uh, Hvala lepa. Guje, Denis Dejong, želite posredovati? Ne, ker nisem bil zelo dejan pri tem, ampak samo takole nadaljavo. Vedno smo predvsej negotovi, ko se hoče naragati več obveznosti za države članice. Ampak eh, dobro, nisem se osebno poglobil v to, to, tako da ne vem. No, EFDD, Marko Zulo, prosim. Hvala, predsednica. Hvala tudi poročevalcu za delo pri iskanju kompromisov, pa čeprav nam ni uspelo prav pri vseh točkah priti do popolnega dogovora. Želel bi samo spomniti, da si vsi želimo, da bi bili izdelki, ki vstopijo na notranji trg, varni. In to ne samo zaradi varnosti potrošnikov, ampak tudi zato, ker je varnost eh, izdelkov element eh, zdrave konkurenčnosti med eh, podjetji. In zato seveda dobrodošla je ta okrepitev nadzora in um, um, nad, nad proizvodi, tudi tistimi, ki se prodajajo po spletu. To je bistvenega pomena. Um, ampak, če ne bomo uspeli zagotoviti iste ravni teh nadzorov povsod, bo naše delo nekoliko za manj. Mi, bi, mi ugotavljamo, da se vsta nadzor v Evropski uniji pač uvaja. Uh, Eh, da je mm, sorazmeren, ampak tudi sankcije morajo biti predvsem eh, odvračilne, ne pa eh, namenjene temu, da preprečijo trgovanju naprej. Tako da všeča me ta ideja baze podatkov o defektnih proizvodov. To se mi zdi zelo pomembno, zato da se laže nadzira dogajanje na notranjem trgu in seveda v luči eh, zaščite potrošnikov. Želimo pa tudi, da bi se v prihodnje bolj osvetlilo vprašanje področja uporabe te uredbe. Mi bi si želeli, da bi se eh, ta razširila, namreč državljani ne znajo razlikovati med harmoniziranimi in neharmoniziranimi proizvodi. Za naše državljane je pomembno, da so izdelki na trgu varni. Tako da glede na to, da se govori tukaj o enotnem trgu, upam, da ga bomo uspeli doseči res čim prej. Hvala, zdaj pa gospod Danti. No, nimam kaj posebnega dodati, razen tega, da se zahvalim kolegom za njihov prispevek med eh, delom, ki smo ga upravljali, pa tudi danes med to razpravo. Jasno je, da tako pri tem poročilu, kot pri vseh naših poročilih, da vsak da besedilu nek pečat in da vsi skušamo priti do skupne točke. Cilj je dejansko ta, da skušamo doseči tako uredbo, eh, ki bo učinkovita. Ampak naj povem, da harmonizirani izdelki predstavljajo 70 odstotkov vseh izdelkov na evropskem trgu. 70 odstotkov jih je. Torej, mi si ne mislimo, da počnemo nekaj, kar bi bilo marginalnega pomena, ampak počnemo nekaj, kar zadeva 70 odstotkov vseh izdelkov. Ali je to najboljše? Ne. Je pa to morda najboljše, kar je v tem trenutku možno. Mi skušamo najti najboljšo možnost med tistimi, ki se ponujajo za to, da bi zagotovili bolj učinkovito eh, zakonodajo za naše državljane in za naše podjetja. Eh, in to za tista, ki proizvajajo tako v Evropi, kot tista, ki proizvajajo izven Evrope. In upamo, da nam bo še uspelo razrešiti zadnja problematična vprašanja, ki so še odprta. Um, seveda bo vsak, ki je pri tem sodeloval, pustil nek košček v tem mozaiku tega besedila, predvsem pa upamo, da bo to besedilo, ki bo prispevalo k bistveno varnejšim in izdelkom na evropskem trgu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa na naslednjo točko. To je obravnava kompromisnih predlogov sprememb, sporočilo o vzajemnem priznavanju dobrin, ki se zakonito držijo v drugi državi članici. Gospod Štefanec pa je naš poročevalec, prosim. Hvala lepa. Ta dosje je drugi del svežnja o dobrinah in to vzajemno priznavanje je ključno za dobro delovanje skupnega trga za dobrine. 260 predlogov spremenj smo dobili skupaj in potem sem predlagal 21 kompromisnih predlogov na podlagi teh. Potem smo se pogovarjali na tehničnih sestankih, sestankih s počevalci senci in dosegli smo dogovor. Zelo sem vesel, da smo sporočevalci v senci dosegli skupno besedilo o kompromisnih prerogih sprememb glede dveh pomembnih členov, četrti in peti. Četrti, vzajemno priznavanje in izjava v povezavi s tem, govori o tem, da pomagamo podjetjem pokazati, da njihov proizvod že izpolnjuje zahteve v drugi državi članici. Zato, da zagotovimo čezmejno sodelovanje in podpiramo. prostovoljno sodelovanje med akteri in tako bomo zmanjšali administrativno breme. Peti člen pa govori o ceni blaga. Dostop do trga na podlagi zajemnega priznavanja se lahko zavrne le, če obstaja sorazmerni legitimen javni interes, ki je na kocki. Prav tako sem vesel, da ta predlog uvaja tudi solvit za učinkovito reševanje sporov in učinkovito reševanje priznavanje. Solvit bi morali uporabiti kot glavni instrument za reševanje sporov. Ta predlog bi naj ukrepil evropsko raven in vlogo Evropske komisije pri vzajemnem priznavanju, tako da bomo Evropske komisiji dali obvezo, da poda mnenje glede primerov, ki so bili posredovani Solvitu. Prav tako želimo ukrepiti čezmeno sodelovanje, tako da bomo spostavili koordinacijsko skupino. To bodo predstavniki pristojnih organov in tudi točke za stike držav članic, glede proizvodnje. Hvala lepa še enkrat vsem kolegom za dobro, zelo dobro sodelovanje. Kot vemo, bomo gasovali v IMKU 3. septembra. Storil bomo vse, kar je v moji moči, tudi za trilog. Danes sem se sestal s predstavnikom avstrijskega predsedstva da bi pripravili trialog, sodelujemo ne samo s komisijo, ampak tudi s svetom, tako da menim, da se bo postopek gladko nadaljeval še naprej. Uh, uh, Hvala lepa, sedaj pa SND Virginie Rozier. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalcu in njegovi ekipi za odlično delo in konstruktivno skupno delo pri tem poročilu. V odboru, ki je bilo, kjer smo lahko postavili kar nekaj pomembnih točk, ehm, hkrati pa smo morali eh, rešiti kar nekaj ehm, razhajanj med posameznimi političnimi skupinami in mislim, da smo dosegli dokaj zanimivo ravno težje. Eh, kot je poročevalec že izpostavil, pa seveda ostajajo problematični členi 4 in 5 in sicer ehm, v zvezi z vsem usklajenostjo zakonodaje in uh, sodne prakse Evropskega sodišča v zvezi z predmeti, ki se prodajajo po spletu. To je namreč treba um, uskladiti, poenostaviti in tudi dati na voljo državam članicam takšne ukrepe, ki bodo legitimni in ki bo, se bodo lahko uporabljali uh, v splošnem interesu. Ta cilj smo torej skušali doseči. Ehm, in o tem smo se pogovarjali tako glede deklaracije o vnosu mm, eh, izdelkov na trg eh, o, ko smo govorili o načelu medsebojnega eh, priznavanja, eh, pa tudi pri eh, iskanju pojasnili glede uloge raznih javnih organov, eh, zlasti pri nadzoru nad spoštovanjem predpisov za posamezne proizvode in tako naprej. Torej, gre tako za spoštovanje pravne podlage, eh, pogodbe in pogodb in tudi sodne prakse in na podlagi vsega tega smo prišli do tega predloga, ki je po mojem mojem mnenju odličen. Mislim, da nam je uh, uspelo uh, ob medsebojnem uh, zaupanju in sodelovanju pripraviti dobro besedilo in da smo dosegli cilj, ki smo si ga zastavili. Še enkrat hvala poročevalcu. Mm, e hvala lepa. Sedaj pa EKR McLaren. Uh, uh, hvala lepa poročevalcu in kolegom. Hvala lepa za upravljeno delo, za to, kar smo upravili skupaj na to temo. Zelo konstruktivno je bilo, kljub nekaj razlikam v političnih mnenjih. Mislim, da se strinjamo na splošno, da skušamo zmanjšati breme za ekonomske akterje. Tako da v imenu PKR cenimo prizadevanja poročevalca za pripravo kompromisnih predlogov sprememb, nekaterih specifičnih določb eh, ne pozdravljamo, ampak naj pa povem, da EKR popolnoma podpira člene 456, kot je to trenutno, to so sestavni del uredbe. Kar se tiče desetega člena o administrativnem sodelovanju, pa poročalec ve, da EKR ni entuzijastičen glede kompromisa 9. To je edini kompromis, ki ga EKR ne bo zmogel podpreti. Ker tukaj spet bo več birokratskega bremena. Ne govorimo po pravem vzroku. Vseeno, pozdravljamo torej kompromisne predloge in bomo glasovali za besedilo kot celoto. Hvala. Thank you. And then, uh, for Aldi we have, uh, Hvala lepa. Sedaj pa Alde Morten Lokegaard. Hvala lepa, kratek bom, ker bom samo ponovil to, kar so kolegi že dejali. Mislim, da smo pripravili kar nekaj dobrih kompromisov, ki bodo okrepili načelo vzajemnega priznavanja. Prav tako bomo imeli več pravne gotovosti za podjetja. Nekaj koncesije je bilo v imenu kompromisa, v duhu kompromisa. To se pač tako počne. In to je potem skupno starišče, tako bomo potem šli v pogajanja s svetom. Hvala lepa, poročevalcem, poročevalcem senci. Mislim, da je vse skupaj potekalo brez kakšnih zapletov. Naj pa se zahvalim tudi poročevalcem v senci. Hvala lepa torej. Thank you and then um, Dennis, I don't know if you know, okay. Hvala lepa. Ja, sedaj pa dobi besedo nazaj poročevalec, gospod Štefanec, prosim. Reporter. Hvala lepa, poročevalcem v senci. Mislim, da je naš skupni cilj poenostaviti in izboljšati celoten postopek in mislim, da lahko to storimo s tem, da se sodelovanje je bilo resnično zelo konstruktivno. Upam, da bo še naprej tako. Hvala. The... Glasovanje pa je predvideno za 3. septembra, torej po počitnica. Hvala lepa. Tako, sedaj pa gremo naprej. Naslednje poročilo. To je obravnava osnutka mnenja o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano. Mark Tarabela je pripravljalec mnenja. Mark, prosim, beseda vaša. Merci, Hvala, gospa predsednica. No, kar širok konsens obstaja glede tega, da nelojalne trgovske prakse obstajajo v celotni verigi uh, živilskih proizvodov. Uh, še zlasti zaradi svoje bolj šipkejše pogajalske uloge napram velikim proizvajalcem, se manjši proizvajalci um, um težko uveljavijo. In na podlagi raziskave, ki je bila upravljena leta 2014 pri zadrugah, eh, se je pokazalo, da je um, škoda, ki se povzroča um, na letni ravni okrog 2 milijardi evrov zaradi teh nelojalnih praks. Zato je Evropski parlament že pred nekaj leti komisijo skušal spodbuditi k pripravi primerne zakonodaje za to področje. Uh, In naš kolega tukaj, Geza, je bil leta 2016 poročevalec za to področje. Um, in zato smo zdaj nasplošno lahko kar zadovoljni s predlogom, ki ga je pripravila komisija. Všeč mi je ta um, pristop za vedika kmetijstva. Ehm, veste, da sem tudi sam član odbora za kmetijstvo in prehrano. Uh, Eh, in še zlasti na podlagi členov 39, 40 in 43 pogodbe je eh, treba pravično Eh, obravnavati kmetijsko področje in mu zagotoviti večjo eh, produktivnost. Treba je namreč zagotoviti tudi varno oskrbo ter eh, primirne cene za naše potrošnike. Zato sem dokaj zadovoljen s predlogom komisije v celoti, vseeno pa bi se dalo še marsikaj izboljšati, vsaj predstavljamo si lahko tako. In sicer prvič, najprej razširitev področja uporabe teh treh osi. No, pa vem, da je za določene e, deležnike, akterje to lahko problematično, ampak mislim, da gre pri razširitvi področja uporabe predvsem za razširitev področja na tiste kmetijske izdelke, na kmetijske izdelke, tako da bodo vsi proizvajalci, ki dobavljajo izdelke, bolje zaščiteni, še zlasti tisti, ki pripravljajo izdelke, ki niso namenjeni uporabi za e, človeško prehrano, ampak recimo tisti, ki proizvajajo izdelke za krmo in za živilsko hrano, še zlasti za živino. Na to uh, prepoved nelojalnih komercialnih praks, to gre gotovo v dobro vseh potrošnikov in uporabnikov in zato je treba ukrepiti delo na področju zaščite najranljivejših uh, uporabnikov. Um, ravno tako je vprašljivo to, ko se govori o nelojalnih praksah za samo nekatere proizvajalce. Če gre za nekaj, kar je treba prepovedati, mora to veljati za vse proizvajalce, tako za velike kot za majhne. In še nekaj. Gre tudi za razširitev, zauzemamo se tudi za razširitev področja uporabe na vse potrošnike, tudi za tiste, Eh, ki kupujejo proizvode, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije. Še druga točka, na katero bi se osredotočil, pa je opredelitev nelojalnih praks, ki je celo, zelo, zelo široko zastavljena in v bistvu naj bi zajela vse obstoječe prakse. Tretja točka pa ta koncept eh, črnih seznamov ki bi pomenili prepoved in sivih seznamov, ki bi pomenili ne prepoved, če eh, ne gre za eksplicitno nelojalno prakso v eh, dogovorih med proizvajalcem in uporabnikom. To se mi zdi precej dober kriterij. Eh, na to dobavitelju je treba tudi Eh, dati možnost, da je seznanjen z splošnimi pogoji za prodajo. Ravno tako um, potem tudi eh, določbe, ki zadevajo prodajo izdelkov, ki jim, ra, jim poteka roku porabe, se mi zdi tudi dobra rešitev. Potem četrta točka, kar se tiče dobaviteljev eh, in organov v državah članicah, v katerih imajo ti sedež. Ehm, torej, komu lahko naslovijo svojo pritožbo? pritožbo za pritožbo je pristojen organ v državi kupca to je treba zagotoviti. Uh, zato, ker je sicer težko uveljavljati svoje pravice, pa čeprav v sosednji državi, saj si kupec, ki je oškodovan, ne upa svoje pritožbe nasloviti na organu v sosednji državi. Petič. Uh, tudi um, poravnava oziroma spravni postopek v primeru sporov se mi zdi boljša možnost kot pa slab sodni postopek. Jaz bi temu dal prednost, preden bi. Um, zadeva šla pred sodišče. In še zadnja točka, vzpostavitev prave mreže za boj proti nelojalnim trgovskim praksam. Mislim, da mehanizem usklajevanja, torej koordinacije med različnimi organi lahko postane neke vrste mreža, ki bo omogočila boljše sodelovanje med um, organi eh, nadzora in to bi omogočilo boljše delovanje um, oskrbovalne verige. Um, To se mi zdi bistvenega pomena. No, vem, da je časovnica kar kratka. Jutri v povdne mislim, da je rok za predlož, uložitev predlogov sprememb. E, to je zelo kmalo, ampak upam, da jih ne bo na stotine. E, ampak glede na to, da sem že. E, Pa še nekaj bi podaril, glede na to, da sem že več kot 15 let v tem parlamentu, se zauzemam za pravico do uporabe lastnega jezika v parlamentu in eh, kljub temu poudarjam, da sem v angleščini podal predlog svoje poročilo samo zato, da bi eh, lažje speljali ta postopek. Komisija namreč želi to zakonodajo sprejeti še pred koncem tega mandata in če želimo septembra glasovati v odboru, bomo lahko eh, na to proti koncu leta imeli trialoge, kar bi omogočilo, da bi lahko dosje zaključili še pred še v času avstrijskega predsedstva, kar je zelo pomembno. Namreč eh, danes je to zelo pomembno za kmetijstvo in če lahko v celotni živilski verigi pomagamo vsem udeleženim akterjem, eh, tako da preprečimo nelojalne trgovske prakse, je to gotovo zelo pozitivno. Tako da sam mislim, da je to zelo dober dosje. Eh, zahvaljujem se tudi gospodu Dantiju, eh, tudi za njegov dosje, pri katerem smo res zelo močno sodelovali. In zato res težko pričakujem um, vaša mnenja in vaše prispevke. Hvala. Euh, Hvala. Mark, no zdaj pa imamo poročevalce v senci. Najprej ELS. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti Tarabeli za ta osnotek mnenja. Uh, postopek, kako to obravnavamo, in ko pa se mi zdi nekoliko nespremljiv. Danes predstavlja poročal sporočilo, jutri pa že moramo podati predloge sprememb. Za me tudi ni sprejemljivo, in to je mimo grede, da samo zato, da hitro uredimo, da se tudi ne izkoristimo možnosti pre prevoda. Sedaj pa sebinsko, gospod Rabela kratkem času vam je uspelo zapisati obsežno poročilo, ki govori o vseh pomembnih vidikih, veliko točk, lahko polni meri podprem. Na drugih področjih pa gre včasih nekoliko predaleč. Za področje uporabe želite, da se v treh smerih odpremo, kar se tiče proizvodov. Podpiram vaš pristop. Tukaj ne gre samo za veliko preskrbe s hrano, gre tudi za druge kmetijske proizvode. Tudi sveže pokvarljiva, sveže pokvarljivi proizvodi bi naj eh, bili v tem področju uporabe. Kar se tiče prizadetih proizvajalcev, pa se strinjam z vami. Ne samo MSP-ji so predmet napoštene trgovinske prakse, ampak tukaj se mi zdi predstav predaleč. Zato bom s svojim predlogom predstavljala srednjo pot. Torej, samo umite na MSP je za me premalo, kajti če nekdo zaposli sezonske delavce, potem ne pade več po to opredelitev. Zato bi morali, po našem mnenju, tukaj prepustiti to zgornjo mejo pred tem samim. In potem nepoštene prvinske prakse tudi tukaj se mi zdi, da gre vaš pristop predaleč. Ne morem imeti kar eno splošno klauzulo. Lahko pa razumem vaše pomisleke, ampak predlagam tudi tu srednjo pot. Komisija bi naj pri ovrednotenju direktive najkasneje v treh letih preverila, ali je potrebno dopolniti v skladu s tretjim členom še seznam in potem podati predloge. Še ena pomembna točka. Zagotoviti, da bodo nacionalni organi se lahko odzvali na anonimne vadbe in tu bom podala predlog spremembe. Veselim se dobrega sodelovanja, kljub vsemu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 prispeva, kar se tiče boja proti nepoštenim trgovinskim praksam na skupnem trgu. Koordinacija teh dejavnosti je zelo pomembna, kajti to je edini način, kako pripraviti učinkovite instrumente, ki bodo odvračali neetične trgovce. To, kar je poročevalc omenil, sam sem bil vključen tudi v zakonodajne dejavnosti, po direktivi o nepoštenih trgovinskih praksah, kar se tiče potrošnikov. Tako da me seveda delo pri tem predlogu še bolj zanima. Kar se tiče mnenja samega, pa smo mnenja, da gre v pravo smer. EKR pozdravlja razširitev področja uporabe direktive, da vključimo tudi kmetijske proizvode. Strinjamo se s poročevalcem, mislim, da bi morali imeti enako zaščito, kot je to za tiste, ki proizvajajo proizvode za potrošnjo ljudi. Pa tako pozdravljamo predlog spremembe, ki pravi, da bi morali podati tudi prošnje organom za odobritev, kjer je dobavitelj kjer ima dobiti sedež. Prav tako pa tudi šesti člen, ko se govori o medijaciji, to je poročvalec že omenil in tudi prejšnji gorniki. Prav tako smo zadovoljni, da je splošna usmeritev prelogov sprememb taka, da podpira cilj direktive, ki pravi, da bomo tako zaključili zakonodajo, ki jo izvršujejo države članice. Države članice pa lahko seveda gredo dlje, lahko uvedajo tudi bolj odločno, specifično zakonodajo, da se zavarujejo pred nepoštenimi praksami. Skrbi pa nas, kar se tiče predloga o spostavitvi mreže sodelovanja. Predvsej skeptični smo, ali bo ta dodatna institucija resnično pomagala ali pa ne bo to samo administrativno breme. Nekaj pomislekov tukaj je torej. EKR bo tudi podal predlog spremembe. Vemo, da je rok zelo kratek. Najpomembnejši predlogi sprememb pa bodo vključevali naše predloge glede rešitve definicije nepoštenih trgovinskih praks, tudi anonimni karakter podajanja. Predlogom, to so omenili že predhodniki, tako da bomo skušali seveda zagotiti tudi boljšo ureditev pokvarljivega blaga. To je bilo zelo pomembno, ko sem delal na tem pred nekaj leti. Pozdravljamo predlog in odprti smo na sodelovanje. Porožni bomo, upamo, da bomo dosegli kar se da dober kompromis. Hvala. Uh, Zdaj pa gospod Selimovič Alde. Hvala lepa. Naj se najprej zahvalim gospodu Tarabiri za osnutek mnenja. Prispevek tej razpravi je zelo pomemben. Kot je bilo omenjeno že strani veliko naših kolegov, podpiramo dosje, dosje na splošno. Vprašanje, ki ga imamo, pa je v naslednjih tednih in mesecih, kako in katere prakse bi naj urejali na evropski ravni. Te prakse so že urejene na nacionalni ravni. Komisija mislim, da je podala zelo uravnotežen pristop. Priznava, precejšnje razlike med različnimi akteri v verigi preskorbe s hrano, ampak to še vedno vodijo tega, ko mali kmeti najšipkejši členi so v ranljivem položaju in so potem predmet nesorazmernega pritiska. V 20 državah imajo preklic naročila v zadnjem trenutku, potem v dobi več kot 30 dni v 16 držav članicah. Podpiram ta pristop, ki bo vodil do ponovno vzpostavitve enake podlage in enakih pogajalskih pozicij za vse akterje v verigi preskrbe s hrano. To mora biti ključno, tega ne smemo pozabiti. Zato se ne strinjam z nekaterimi kolegi, ki podajo predloge sprememb in z nekaterimi predlogi poročevalca. Naj omenim dva. Prvič, rešitev področja uporabe. Dobro, tukaj lahko vključujemo različne distributerje, o tem se lahko pogovarjamo, vendar pa sem proti temu, da bi zajeli celotno verigo poskrbe s hrano. Kot je bilo rečeno, cilj je, da zaščitimo najšipkejše čline. To pomeni najmanjše akterje na začetku verige. Kmete, če bomo pa sedaj podprli vse, kaj se bo zgodilo. Nivo morja se bo dvignil, ampak najšipkejši člen bo še vedno najšipkejši člen in najmočnejši, najmočnejši, nič se ne bo spremenilo. Torej, zakaj podpirati nestle, da bi prišli na to raven, še vedno, bodo veliko močnejši, kar se tiče pogajen, kot eh, nek kmet, ki se sam pogaja. Če želimo imeti enake pogoje, potem moramo podpreti najšipkejše, ne pa tiste, ki so na vrhu verige. Druga točka. Komisija je predlagala, da bi prepovedali najbolj škodljive prakse. Tiste, ki so najbolj razširjene v EU, kot sem že dejal, to podpiram. Ampak poročilo je rečeno, da bi naj prepovedali pogodbe med eh, dobavitelji in kupci, UTC, P v Belgiji ali Franciji, morda ni enako kot praksa na švedskem in morda tam to sploh ni težava. Tako da, torej, zakaj bi to legalizirali na ravni EU? Načelno bi morala EU pripraviti zakonodajo, kjer je dodana vrednost. Tukaj pa dodane vrednosti ne vidim, da bi prepovedovali prakse na evropski ravni, ki morda sploh niso težavne v določenih državah, kjer jih nimajo za nepoštene trgovinske prakse. Tako da, torej, osredotočimo se na seznam 4 plus 4 teh nepoštenih trgovinskih praks komisije, to je vse v redu za me. Pa tako bi se izognil nekaterim praksam, ki se mi zdijo nepoštene na nacionalni ravni, to pa seveda ne bo avtomatsko pomenilo, da bi jih morali smatrati za take na ravni EU o svojem prorogu spremembe, bom predlagal, da bi naj nepoštene trgovinske prakse poštevali na evropski ravni, če se tako smatra vsaj desetih držav članicah. Še veliko je drugih točk, ki bi rad izpostavil, ampak na to se bom vrnil v svojih prorogih sprememb. Samo še nekaj. Gospa predsednica, hvala lepa gospodu Tarabeli za osnotaj poročila. Hvala. Hvala lepa. V imenu zelenih pa gospod Šoltes. Uh, Hvala lepa. Predlog komisije, da se loti nepoštenih trgovinskih praks v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano, to je dobrodošlo, kajti ne ravnovesje dobavni verigi in prakse vodijo k negotovosti za dobavitelje, vodijo k završkom hrane, nižjim standardom, med drugim. Zato pozdravljamo pristop komisije in poročevalca. Mislimo pa, da bi nekaj točk lahko izboljšali in pojasnili. Prvič, radi bi spregovorili o področju predloga, ko govorimo o tem, da bi se rešilo to tudi na kmetijske proizvode in na začito vseh. distributerjev. Dokler so prakse nepoštene, bi morali vsi akteri imeti možnost sprožiti in podati pritožbe. Zajemanje vseh akterjev pa pomeni, da se tako učinkovito borimo proti nepoštenim trgovinskim praksam. Prav tako menimo, da bi direktiva morala imeti splošno prepoved, UTB, ne samo nekaterih izmed njih, moramo vedeti, kaj so nepoštene trgovinske prakse. Lahko pa dodamo še dodatne prakse, če je potrebno. Zato bomo spremenili besedilo v tej smeri. Kaj se tiče izvrševanja in sodelovanja med organi pregona, pa moramo imeti ustrezne mehanizme na voljo, da bomo zagotovili, da čezmeni primeri, ki jih moramo učinkovito obravnavati, se tudi učinkovito obravnavajo. Potem pa koordinacijska mreža. To bi lahko zagotovilo, da imamo učinkovit nadzor in izvajanje. Dosledno izvajanje te direktive je potrebno. Izogniti se je potrebno temu, da bi operaterji se izognili svojim obvezam, ko bi imeli sedeže v državah članicah, kjer imajo niže standarde, kar se tiče nepoštenih trgovinskih praks. To je praktično tudi res kar se tiče kazni, ki bi morali imeti skupno metodologijo za določene zneska. In končno podali bomo predlog spremembe, kar se tiče predloga komisije, tega, da bi imeli ustrezno oceno te direktive. Vodim pa se sodelovanje s poročevalcem in s poročevalcem v senci za dokončanje tega besedila. Prav tako bomo podali zelo konstruktivne predloge sprejem. Hvala. Um, e, uh, hvala lepa, sedaj pa Gue, Denis de Jong. Hvala lepa, hvala lepa tudi poročevalcu. Precejšno pot smo prehodili v prejšnji razpravi. Sem veliko krat govoril o zakonodaji, ki je ne podpiram. Potem se je parlament veliko večino odločil, da potrebujemo zakonodajo. Ampak spet, glavno za me je, da to deluje, da deluje za kmete. Zato nimam težav, da se to razširi tudi na kmetijske režijske proizvode na splošno. To je vse v redu. Ampak mali proizvajalci so tisti, ki jih skušamo zaščititi. In kot ste dejali, gospod Selimovič, če bomo ščitili Nestle, Unilever, mislim, da to ni bil cilj na začetku. Tako da nisem za to, da bi reširili poročil uporabe prek MSP-ev. Zavedati se moramo, da to počnemo za male proizvajalce. In potem, če bo to naša skodišna točka, lahko dejansko jim pomagamo. Nekaj predlogov sprememb imam o pogodbah, ki morajo biti razumljive. Tak tip predlogov da pa bi imeli prerok spremembe za nasle, da mora biti pogodbe razumljive, je pa to čudno. Torej, področje uporabe je pomembno, nismo pa prav nadušeni, da bi šli predaleč. Potem pa težava bi lahko bila pravno gledano, vključevanje kupcev izven EU. Razumem poročevalca, dobro bi jih bilo vključiti, ampak vključiti ali bomo sledili načelu ameriške ekstrateritorijalnosti, načelu, ki ga zdaj da uporabljajo. In kaj poročevalec meni o tem? Imamo kakšno pravno mnenje na voljo glede tega? Kot opravim, pa mislim, da je to, kar je zelo, zelo pomembno, uvedba če na 6a o mediaciji, bolj verjamemo to kot o sodne postopke. O tem smo govorili tudi že prej v tem odboru. Tako da mislim, da to moramo pozdraviti in to bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Preden spet dobi besedo poročevalec, pa še Andrej Švab, prosim. Hvala lepa. Ne bom govoril dolgo. Naj pa povem, da čeprav imam zelo eh, dober odnos z Markom Tarabelo, katerega ime torej je primek, torej italijanski. Govori pa v francoščini, sedaj pa smo pod časovnim pritiskom, samo pri angliščini, včasih Brexita. Prijatelj Mark Tarabela eh, želi vrniti Britance nazaj. S tem poročilom mislim, da vam bo spodletelo, ko izpostavlja angliščino kot edini delovni jezik, ampak lahko bi si priroščili še dva tedna, da bi pristojni odbor glasoval o tem kasneje. Dobro, to je njegovo stališče. Morda je res, da lahko pritegnemo Britance s tem, ampak mislim, da ne bo delovalo drugič. Njegovo poročilo ima dobre zamisli in kot vedno v tem odboru, ki je bilo že omenjeno, bomo skušali storiti vse, kar je v naši moči, da bi dosegli uravnotežene kompromise. Potem dosejo, tik pred evropskimi volitvami. te čakamo že dolgo časa, strpno. Mislimo, da ALS ne bo zavrnil točki, ki so predlagane. Ampak prvo vprašanje, o tem smo govorili že skoraj vsi, vprašanje področja uporabe. Vsa podjetja, ki so bile omenjene, imam rad. Vsi imajo različne ponudbe na prostem trgu, se pač potrošnik odloča. Torej, vprašanje je, ali jim damo enake možnosti, ali pa jih zaščitimo na enak način. Mislim, da ni potrebe po tem. Potreba je po zaščiti specifičnih trgovcev. Lahko pa se pogovorimo o tem, ali evropska formula MSP resnično streza temu trgu. Da bi zaščitili vse, tako kot je počaka v senci že dejala, tu pa imam pomisleke. In potem še vprašanje, kar se tiče ekonomskega neravnovesja. To je koncept, ki je zelo nejasen in šele v predlogu marka je to najti. Imamo veliko neravnovesi, zelo težko pa je to uporabiti kot pravni pojem za črni seznam. Mislim, da bi morali se o tem še enkrat pogovoriti, zato da bomo zagotovili, da je to, kar počnemo tukaj, resno in ne ustvarjamo nadaljno neravnovesje med pravniki in podjetji. Za podjetja ne bomo naredili nič dobrega, če bomo pripravljali zakonodajo na nejasen način. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa Evropska komisija, namestnik generalnega direktorja GDA, gre prosim. Hvala lepa. Naj se zahvalim odboru, še prav posebno gospodu Tarabeli, za dober napredek pri tem dosegu to poveča možnosti, da bi to sprejeli še pred koncem tega mandata, kar mislim, da je cilj ne samo komisije, ampak tudi člano odbora za kmetijstvo, kot sem včeraj to lahko slišal. Dosje med drugim ustreza tudi resoluciji Evropskega parlamenta junija 2016, 600 glasov podpore je bilo, velika večina, Imko je bil pristojen odbor za to. Tako da mislim, da se tukaj odzivamo na nekaj, kar prihaja iz Evropskega parlamenta. Trenutno pozorno preverjamo opremljene priloge, ki so bili podani strani počevalca. V tej fazi bi se osredotočil samo na nekaj pripomb, glede nekaterih prilogov spremenj, ki so še prav posebno vzbudili našo pozornost kaj ti predvsej se odmika od predloga komisije. Ta predlog je temeljil na zelo temeljiti, celoviti presoji vplivo, tako da menimo, da bi take spremembe morali podkrepiti z dodatnimi analizami. Prva točka, to je bilo omenjeno, področje uporabe, razširitev leti. Tukaj predlagamo, da bi zajeli vse proizvajalce ne glede na velikost. Sprašujemo se, ali obstajajo pravi dokazi, da je to potrebno. Nekateri primeri, ki bi jih lahko zajeli, so že bili omenjeni in mislim, da si moramo to pozorno ogledati, da ne bi konec koncev šli predaleč zaščito vseh, ki je ne potrebujejo, ker so sami dovolj močni. Druga točka. Uvedba splošne klauzule torpedujemo vse nepoštene trgovinske prakse, to pa temelji na zelo široki predelitvi teh praks. To je tudi vedel predlog spremembe poročevalca. Naj izpostavim, da je komisija predlagala minimalno harmonizacijo določb. Zato, ker že imamo zakonodajo v 20 državah članicah in se želimo kar se da malo vmešavati s to zakonodajo želimo uvesti nove elemente, le če je to apsolutno potrebno. Predlog spremembe, o katerem ravno kar govorim, pa bi vodil do skoraj popolnega usklajevanja vprašanj nepoštenih trgovinskih praks. To se je potrebno zelo predno ogledati, ali potrebujemo tako polno harmonizacijo. Prav tako bi ti elementi lahko zbojali dvome, kar se tiče pravne podlage, ki jo predlagamo. To je člen 43, gre za kmetijstvo bolj kot bomo vključevali malo prodajo in vele prodajo, bolj se bomo odmaknili od te pravne podlage. Mislim, da moramo zagotoviti, da bo ta akt kar se da zanesljiv in bo tesen tudi pri možnih sodnih postopkih. Kar se tiče dodatnih nepoštenih trgovinskih praks, ki jih predlaga poročevalec, najprej prodajo v zadnjem trenutku. E, kakšen kot se kdo prodajo komu? Malo prodajam. Če je to, potem to ni nepoštena trgovinska praksa v smislu predloga komisije. To bi imelo prej vpliv na zaščito potrošnikov in to moramo potem obdelati v ustrezni direktivi potem, da ne bi bilo pisnih pogodb. Na uredbi o skupni organizaciji trga že imamo pravila o možnosti, da zahtevamo, da se skrene pisne pogodbe. Ne vem, ali so te določbe resnično v skladu druga z drugo in ali potrebujemo dodatna pravila v tem kontekstu. Potem nadalje prepoved neravno nizkih cen transferja. To je na podlagi proizvodnih stroškov proizvajalcev. Tukaj običajno pravimo, da je SKP tržno orientirana politika. Tukaj pa vajamo popolnoma nov koncept na način, kako bi deloval SKP v Evropi, kaj ti je ceno bi določali na podlagi določenih stroškov, ki bi jih morali določiti po postopkih. To je nekaj, kar je resnično potrebno analizirati, preden to zapišemo v zakonodajni akt. Potem pa še ta harmonizacija de minimum, seveda omogoča, da države članice gredo prek zakonodaje, če menijo, da je to potrebno. Torej, dovolj priložnosti, da to storijo. Imamo tudi pa potrebo, da dodamo dodane prakse, če bodo to želeli. In še zadnja točka, uvedba procesa skrivalnega pristopa. To je že nekdo omenil, poročevalci senci. To smo se ogledali, naš prvi odziv pa je, da bi to lahko vodilo do vsega znatnega povečanja administrativnega bremena, tako za države članice, kot tudi za komisijo, ko bi komisija morala upravljati točno določene naloge. V našem predlogu smo podali predlog o nekakšnem omrežju nacionalnih organov, ko bi se včasih srečevali in usklajevali in v tem postopku bi to bilo dovolj, zato da spodbudimo sodelovanje med vsemi, ki so udeleženi v postopku. Seveda, veselimo se nadaljnih razprav, prilogo sprememb, ki bodo uloženi, smo pa še vedno na voljo tudi za tehnične prispevke, ki so potrebni. Naj spostavim, da je naš cilj, da omogočimo sprejetje te direktive še pred koncem tega leta parlamentarnega mandata. Hvala lepa. You, some, uh, the... Tako, sedaj pa še končne pripombe gospoda Tarabele, prosim. Hvala, gospa predsednica. No, najprej bi želel odgovoriti predstavniku komisije. Mogoče bo presenečen, namreč sam, ki sem nekoliko občutljiv za kmetijsko področje, In glede na to, da spremljam SKP skozi več mandatov, ugotavljam, da se paralelno deregulira trg, da se določeni mehanizmi za zaščito opuščajo in uh, odpirajo se druga področja za prosto trgovino in cene padajo. Cene so v zadnjih dveh letih, dveh letih in pol nižje od proizvodnih cen. In Eh, torej, ko smo že prej govorili o nelojalnih eh, konkurenčnih praksah, se na ta način to eh, dogaja in tudi na področju kmetijskih proizvodov. No, in glede na to, da poznate tudi, če poznate moja stališča znotraj odbora za kmetijstvo, bi povedal, da tukaj v bistvu nazadujemo in da Eh, se tukaj gremo neke mehanizme, ki se zdijo enostavni, ki jih je pa težko eh, v praksi izvajati. No, pa še nekaj. Eh, mreža za boj proti nelojalnim trgovskim praksam. Tukaj ne gre za neko dodatno upravno breme, ampak gre za to, da kadar so mali proizvajalci žrtve nelojalnih trgovskih praks, Te prihajajo se strani velikih proizvajalcev, ki delajo tudi čezmejno in eh, ki. In, in v takih primerjih, ko pride do sporov, bi bilo treba zagotoviti, da dobijo pristojni organi informacije eh, pravočasno in primerno, zato da se lahko te spore rešuje učinkovito. In za konec bi se navezal še na vprašanje, ki so ga številni omenili, mislim, da gospod Delanger in gospod Silimovič, gre za razširitev področja uporabe. In sicer moram tukaj nekaj pojasniti, ne gre za zaščito Nestleja ali drugih velikih proizvajalcev, ampak gre za to, da v okviru nelojalnih eh, eh proizvodnih prak so ponavadi mali proizvajalci žrtve velikih proizvajalcev. Medtem ko je zakonodaja ista za vse, pa se v um, živilski oskrbovalni verigi, ki je dolga, uh, kjer vmes nastopajo še uh, grosisti, prodajalci, posredniki in tako naprej, um, skušamo preprečiti nelojalne trgovske prakse, eh, ki jih izvajajo vse mogočni veliki proizvajalci. Ne, za to gre in to se mi zdi pomembno poudariti in pojasniti. Mogoče pač mi večina ne bo sledila pri tej točki, to je tudi možno. E, vsekakor obžalujem, da sem to poročilo pripravil v angleščini in to nima nobene veze z brexitom, ampak gre za to, ker je treba sprejemati zakonodajo in to hitro in dobro. In e, glede na to, da je. Eh, rok že jutri, pa nisem se sam za to odločil, ampak gre za to, da so pred nami počitnice in tako naprej. Eh, je pač ideja predvsem ta, da se lahko sredotočimo na to, kar je pripravila komisija in ta, da bi lahko to besedilo eh, obdelali in dokončali še v času tega mandata in v času avstrijskega predsedstva. No, in kljub razlikam in razhajanjem, ki so se tukaj izkazale, pa mislim, da obstaja vendarle skupna volja, da se na tem področju naredi nek korak naprej in mislim, da bo to prineslo neko dodano mm, vrednost eh, za naše proizvajalce, še zlasti za majhne proizvajalce, ki si to zelo zaslužijo. Hvala in lepe počitnice vsem. Hvala, kot ste rekli. Rok za uložitev predlogov sprememb je jutri ob 12. Sedaj pa še na kratko, zadnja točka. Avtonomna vožnja v evropskem prometu. Gospod Kon je pripravljalec mnenja in beseda je vaša. Ähm, Hvala lepa, torej zaključil bom. Bom kar v nemščini. Predstavljam. Snotek mnenja glede poročila Tren o avtonomni vožnji v evropskem prometu. Avtonomna vožnja ni več tema znanstvene fantastike, to je tema, ki se približuje, to je tema za prihodnost, ampak to moramo že sedaj ustrezno usmerjati, kajti samo dejna vožnja bo zelo pomembna v evropskem prometu. Veliko vozil je že pol avtomatiziranih, tako da bo to vedno bolj pomembno. Na kitajskem so šli že korak dlje. Naprimer, metropola Voxi, kjer avtonomno vožnjo že testirajo z evropsko tehnologijo. Na v širokem obsegu to mora biti tudi naš cilj. Ne sme se to dogajati samo po svetu, tudi pri nas. Če do 2030 Evropa želi imeti samodejna vozila vsak dan, moramo to urediti z evropsko zakonodajo, tako da bo poraba poštena in tudi v smislu uporabnikov. 54 odstotkov vseh nesreč, ki se zgodi danes, jih je zaradi človeške napake avtonomna vožnja lahko prispeva k temu, da bi to številko znižali. Ne smemo narediti napake, da bi pri vsaki nesreči, ki se zgodi pri avtonomni vožnji, kričali, kar vse, kar se zgodi, ljudem pa je v redu. Še prav posebno pri invalidnih osebah je avtonomna vožnja, mislim, da dober instrument za to, da bi te ljudi še bolj približali vsakdanu kajti tako lahko ponudimo veliko pomoči takim ljudem. Imamo pa tudi senčne plati. To vidimo pri temi vrstu podatkov, kibernetska varnost, zato je težišče mojega osnutka, predvsem vrstu potrošnikov, kar se tiče varnostnih standardov, ki jih moramo izpolnjevati, tako da bomo temo kibernetskih napadov tudi ustrezno obravnavali, na koncu tudi oblikovali tako, da se to skoraj da ne bo ponavljalo, pojavljalo, oprostite. In prav tako, vas to podatko, da bodo ljudje imeli zagotovilo, da podatki, ki krožijo, ne krožijo, kar tako divje, temveč v smislu njihovih odločitev, da sami dajo torej odobritev, da se to lahko deli z drugimi in da se torej vas to podatko upošteva na ustrezen način. Prav tako moramo paziti na to, da bomo imeli poštene konkurenčne pogoje, da bo tema samodejna vožnja ne samo nekaj za velike dejavnike na trgu, akterje na trgu, da bodo MSP-ji tudi lahko prevzeli svojo vlogo. Ko bodo ti pogoji izpolnjeni, pa bomo v evropskem prometu lahko našli večjo družbeno pripravljenost za samodejno vožnjo. Želim sodelovati s kolegicami in kolegi v odboru da bomo dosegli napredek. Rok za predloge sprem pa je 5. september. Veselim se vaših prispevkov. Hvala. Hvala. Gospod Štefanec je pročal z esenci za LSE. Hvala lepa, gospa predsednica, in hvala pročvalcu za to mnenje. To je, mislim, dobra podlaga za končno mnenje našega odbora. Par stvari bi še dodal. Kot prvo, da potrebujemo mednarodne standarde. Ja, ta avtonomna vožnja je nekaj novega in potrebujemo standarde v Evropski uniji, pa tudi sicer po celotnem svetu. Pri tem mnenju moramo tudi omeniti to, da je treba sodelovati, zato da dosežemo mednarodne standarde za avtonomno vožnjo. Potem infrastruktura. Te infrastrukture zaenkrat še ne in moramo razmisliti o tem, kako zgraditi infrastrukturo, kako pritegniti zasebni sektor, da bo vlagal v to infrastrukturo za avtonomno vožnjo. Potem pa še nekaj, eh, kdo bo odgovoren pri avtonomni vožnji. Še vedno ni jasno, kaj se zgodi v primeru nesreče, ali je odgovoren proizvajalec operater, torej voznik ali pa kdo drug. To vprašanje še ni razrešeno in mislim, da moramo o tem še govoriti med vsemi akterji, ampak pravi, da se v tem poročilu to meni, torej da se razjasni vprašanje odgovornosti. To bi bilo ključno vprašanje za razvoj avtonomne vožnje v prihodnosti. Potem naprej. treba vključiti MSP-je, po mojem mnenju, kajti avtomobilska industrija je zelo pomemben del evropskega gospodarstva in to, da se vključi MSP-je v avtonomno vožnjo, je bistveno, tako da se MSP-jem omogoči dostop do vseh informacij. To mislim, da bi morali vključiti tudi to poročilo. Potem pa še nekaj za konec. zaupanje v avtonomno vožnjo v EU uh, je zelo nizko, precej niže kot pa v ZDA ali pa na kitajskem. Tudi to bi lahko sedaj obravnavali, to torej je kako povečati zaupanje naših državljanov v avtonomno vožnjo. Thank you, and then for Aldi, we have uh, Mr. Matthias van Miltenberg. Yeah, thank ja, you, Voorzitter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 govorim o odgovornosti. To je bistvenega pomena, saj je to v interesu potrošnikov ter uh, gre v prid zaščiti potrošnikov. Pod predsedstvom uh, nizozemske aprila 2016 je svet sprejel uh, Amsterdamsko deklaracijo, ki se je nanašala prav na to, collecting driving, automated driving. In ta priporočila bi morali imeti v mislih ter uh, se spomniti tudi vodilne vloge, ki jo ima Evropska unija na tem področju, ter se vprašati, kako doseči nek dogovor med industrijo. Uh, Eh, evropskimi investitorji in kako zagotoviti, da bomo lahko to tehnologijo uporabili um, za to, da se zagotovi učinkovit, ampak tudi varen in trajnosten promet. No, mislim, da nam je poročevalec pripravil dober delovni dokument, ki ga bomo lahko še izboljšali. Žal pa ne bom mogel poslušati sedaj še drugih kolegov, ker moram oditi, ampak gotovo boste, eh, bodo moji sodelavci njihova mnenja zabeležili. Hvala. So, uh... Ni več drugih počasov senci, gospod Van Wittelburg, vi ste že vse povedali. Ja. Poročilo tolmačev. Danes stavkamo že 36 dni v znak protesta proti enostransko vedenim delovnim pogojem za tolmače strani administracije, ki so nepošteni in neuravnoteženi. Žal vas obveščamo, da bomo tolmačenje končali točno v uradno predvidenem času za konec sestanka, to je ob 17.30, torej zdaj. Hvala lepa za vaše razumevanje. Uh, noon. So with this, we can close this agenda item and also our uh, meeting uh, for today. And we will continue with our uh, coordinators' meeting, uh, which is in camera. So. Uh